se tengan. Kolegi, prosim, da začnemo. Prosim, kolegi, začeli bomo s sejo. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Besedo bomo dali tolmačem, ki bi želeli nekaj povedati o svoji stavki, na to pa bomo nadaljevali z programom. Tolmači sporočamo, da danes teče že 24. dan delovnega spora. Administracija ni storila nobenega koraka za odpravo tega spora. Nasprotno, po osmih mesecih pogajanja generalni sekretar še zaostril svoja stališča. Obveščamo vas, da bomo z delom končali točno ob 17. uri in 30 minut ob predvidenem času konca sestanka. Hvala. Thank you our interpreters. From and Hvala tolmačem. Danes imamo pomembno predstavitev. Najprej pa še nekaj sporočil. Uh, sprejetje dnevnega reda, če nihče ne ugovarja, lahko snutek dnevnega reda sprejmemo brez sprememb. Hvala. Sedaj pa še nekaj sporočil predsedujoče. Gre za poročilo delegacije EFSE. Obiskali smo Parmo, 7. maja 2018. 28. vam bodo na voljo prevodi v nemščino in francoščino. Imamo tolmačenje v 14 jezikov. Hvala tolmačem. Dokumenti so vam na voljo na aplikaciji e-meeting in kot ponavadi bomo sejo prenašali tudi po spletu. Danes je z nami televizijska ekipa, ki spremlja uh, našo sejo. Prihaja iz nemške televizije ARD in imamo tudi eh, skupino obiskovalcev, ki jo je povabila Terry Reintke. Ta bo prisotna med 14. uro 30 in pa 17. uro in 30 minut. Zapisnike prejšnjih sej lahko sprejmemo, brez sprememb. Dobro. Dobro. Sedaj pa še naša glavna točka na dnevnem redu in sicer gre za postopek Evropske unije za registracijo pesticidov, registracija fitofarmacevskih sredstev strani držav članic. Najprej bi se želela zahvaliti našim gostom, ki so sprejeli naše povabilo in so danes tukaj zato, da bodo odgovarjali na, vaš, na naše vprašanje. To je gospod Tribu, ki je predstojnik eh, enote na Belgijskem ministrstvu za zdravstvo, prehrano in okolje, Jose Maria Kobo Suarez, ki je namestnik generalnega direktorja um, v Španskem ministrstvu za kmetijstvo, uh, potem gospa Gabor, ki je generalna direktorica romunske fitosanitarnega organa. Gospod Robin Mesneč ki je raziskovalec pri King's College eh, iz Londona, in pa gospod Pekka Pesonen, ki je generalni sekretar Kope Kokeke. Eh, našim govornikom smo poslali vprašanja že pred predstavitvijo. Zahvaljujem se vsem za odgovore, ki smo jih dobili še pred današnjo sejo. Prepričana sem, da bodo vaši odgovori prispevali k plodni razpravi. Veselimo se izmenjave stališč o tej pomembni temi. Tako sedaj pa lahko začnemo z za prvim gostom, to je gospod Tribu, ki prihaja iz Belgijskega ministrstva za javno zdravje. Deset minut imate na voljo. Uh, ne bom preveč strog, ampak prosim, ne govorite dlje kot 11 minut. Mikrofon, prosim, zagovornika. Ok, goedemorgen allemaal, welkom. Um, ik ga proberen in 10 minuten de toelatingsprocedure in België. Hvala lepa. Skušal se bom držati časa za govor 10 minut, zato da pojasnim, uh, Kakšen je postopek? Naj pojasnim najprej zapleteno politično situacijo v Belgiji. Imamo zvezdno državo in imamo tudi tri regije. Flandrijo, Valonijo in pa Bruselj, glavno mesto. Pri nas živijo štiri skupnosti, eh, ki jih delimo glede na jezikovno pripadnost. Torej imamo nizozemsko skupnost, francosko skupnost, mešano skupnost in pa nemško skupnost. Tukaj lahko vidite zemljevid, ki bolje pojasnjuje te delitve. Torej imamo zvezdno državo, ki je razdeljena v dve veliki regiji, na sredini je Brusel in potem lahko vidite še delitve glede na jezik. Eh, skupnosti in pa regije eh, oziroma jezikovne razmejitve se ne ujemajo nujno z regionalnimi mejami. Eh, kar se tiče fitofarmacijskih eh, sredstev, tukaj imamo odgovornost porazdeljeno na različne ravni. Na zvezdni ravni smo odgovorni za dajanje eh, snovi na trg. Prav tako zastopamo Belgijo na ravni Evropske unije. Odgovorni smo za varovanje delavcev in odgovorni smo tudi za varnost prehrane. Potem raven regije regije, pokrivajo vse, kar je povezano z kmetijstvom, z okoljem, z odpadki in pa tudi uporabo fitofarmacevtskih eh, sredstev ter alternativnih eh, sredstev. Regije so torej pristojne za uporabo fitofarmacevtskih izdelkov. In pa potem imamo še skupnosti, ki so pristojne za izobraževanje in za javno zdravje. kako izgleda organizacija na zvezdni ravni. Na zvezdni ravni imamo zvezno javno službo za javno zdravje, prehrano in pa okolje, FOD, to je torej Ministrstvo za javno zdravje, FOD se imenuje uh, v nizozemščini in potem imamo še uh, službo za fitofarmacevska sredstva in gnojila. Mi torej ocenjujemo um, aplikacije za fitofarmacevska sredstva, um, potem določamo eh, najvišjo možno raven ostavkov, ostankov in pa eh, ocenjujemo aktivne substance. Imamo tudi nacionalni odbor za, podelova, za podeljevanje dovoljen tukaj so združeni. Tukaj so združene vse prošnje za odobritev in potem nacionalni minister sprejme odločitev o tem. No, a, m, teh prošen, te prošnje analiziramo in jih tudi izdajamo. Prav tako pripravljamo stališča Belgije o e, stališča Belgije, ko gre za glasovanja o aktivnih substancah v um, Evropski komisiji. In potem določamo tudi um, najvišjo možno raven ostankov. Potem imamo tudi nacionalni akcijski načrt. To pokriva tudi fitofarmacevtska sredstva. Odgovorni smo za federalno raven in pa za koordinacijo na nacionalni ravni z različnimi um, regijami, zato da imamo poenoten nacionalni načrt. In potem tudi izdajamo nacionalne oznake oziroma žige za odobritve teh substanc. Vsak, ki torej uporablja eh, fitofarmacijska sredstva, Eh, na profesionalni ravni, potrebuje najprej ta certifikat. Federalno ministrstvo ima tudi druge službe, e, inšpekcijsko službo, preučuje tudi izvajanje za vse eh, vidike v verigi, ki niso povezani z hrano, torej gre za uporabo teh proizvodov doma, v vrtovih. To preveri naša inšpekcijska služba. In potem imamo še Federalno agencijo za varnost oskrbe s prehrano. Tukaj imamo dva generalna direktorja, ki pokrivata različne politike predvsem preučujejo uporabo, prodajo in pa hrambo fitofarmacijskih sredstev, izvajajo večino uh, kontrol, kajti ta fitofarmacijska sredstva lahko končajo tudi v uh, prehrambeni verigi in zato morajo oni izvajati te preglede. Pregledajo to, ali so spoštovane federalne zahteve na področju označevanja, certifikatov in tako naprej. In uh, preverjajo torej tudi postopek odobritve. Imajo letni program za nadzor, zato da lahko analizirajo fitofarmacijska sredstva na trgu, potem ocenjujo tudi mejne urednosti eh, v proizvodih in eh, so tudi nacionalna stična točka za izvajanje zakonodaje na področju fitofarmacijskih sredstev. Imajo lasten odbor, ki je pristojen za revizijo, imajo znanstveni odbor in pa imajo tudi svetovalni odbor. Predvsem se torej ukvarjajo z vprašanji nadzora. Prav tako eh, podeljujo certifikate za opremo, za škropljenje. Se pravi, vsako leto opravijo letni nadzor. Poleg, letin, poleg federalnih organizacij imamo tudi znanstvene odbore, CNSANO, to je eh, Zvezdni raziskovalni inštitut, ki preučuje kmetijstvo, fitofarmacijska sredstva. Imamo tudi visoki odbor za javno zdravje. To so torej podporne organizacije. Tukaj lahko vidite pregled te strukture v diagramu. Imamo urad za um, prehrano in veterino in tako naprej. Torej, na regionalni ravni imamo različna ministerstva, imamo tudi regionalna ministerstva za okolje in kmetijstvo. Oni preučujejo eh, oziroma sprejemajo splošne ukrepe za varstvo okolja, za promocijo kmetijstva in pa zagotavljajo izvajanje. Zvezdne vlade so torej odgovorne za avtorizacijo specifičnih proizvodov, poleg splošnih ukrepov pa lahko, poleg eh, torej, eh, specifičnih ukrepov pa lahko sprejemajo tudi eh, splošne ukrepe. Odgovorni so tudi za integrirano upravljanje ehm, na področju škodljivcev, potem preverjajo tudi na vzkriženo skladnost in izvajajo follow-up, ko gre za izvajanje. Spremajo tudi regionalne ukrepe za fitofarmacijska sredstva, kakor to od nas zahteva direktiva za trajnostno uporabo fitofarmacijskih sredstev. Prisotni so tudi v nacionalnem organu za uh, certifikacijo fitofarmacijskih sredstev. To je organ, ki je bil ustanovljen zato, da bi omogočili regijam, da so vključene v postopek avtorizacije fitofarmacevtskih sredstev. Torej, to odločitev sprejmemo eh, skupaj na regionalni in pa federalni ravni, ali je možno dati nek določen proizvod na trg. Sedaj pa še nekaj besed o naši avtorizaciji fitofarmacevtskih sredstev. Dobivamo različne prošnje za fitofarmacevtska sredstva sama, za dajanje na trg in dobivamo tudi uh, Eh, prošnje za aktivne substance ter za mejne urednosti ostankov. V zvezi s tem pripravimo evalvacije in pa poskrbimo za postopke avtorizacije teh proizvodov in na koncu imamo potem še nacionalni postopek avtorizacije. Sedaj pa še nekaj več eh, besed o tem, kakšne prošnje, zahtevke dobivamo. To se lahko te se lahko nanašajo na uh, zone, to pripravi en poročevalec in potem uh, to sprejmejo tudi druge države članice v drugih treh zonah v Evropi. Imamo tudi tako imenovane interzonalne uh, aplikacije, zahtevke, ki potem veljajo za celotno Evropsko unijo. Gre torej za uporabo fitormacijskih sredstev v toplih gredah in tako naprej. In pri takšnih, v takšnih primerjih je treba izvesti samo eno evalvacijo. Potem mm, ukvarjamo se tudi z podaljševanjem in pa obnovo avtorizacij ukvarjamo pa se tudi z premembami glede sestave, označevanja, uporabe aktivnih substanc, eh, omejitev uporabe in tako naprej. Eh, sočasno se ukvarjamo tudi z uvoznimi certifikati. Zato potrebujemo ločene certifikate zahtevke. Preučujemo tudi eksperimentalne proizvode in pa preučujemo certifikate za uvoz in pa za uporabo. Dobimo približno tisoč zahtevkov, torej tisoč aplikacij na leto. Voor werkzame stoffen zijn er dus aanvragen voor totaal nieuwe werkzame stoffen, eh, waar we rapporteur kunnen zijn of co-rapporteur. Dobivamo tudi prošnje za autorizacijo novih aktivnih substanc. Tukaj smo lahko država, država poročevalka ali pa država soporočevalka. Enako velja za obnove avtorizacij, potem izvajamo strokovni pregled na evropski ravni in sicer na, podru, in sicer na podlagi osnutkov poročil države eh, članice poročevalke, potem o tem razpravljamo z kolegi, z drugimi kolegi na evropski ravni. Eh, prav tako podajamo svoje komentarje na osnutke poročil iz drugih držav članic. Tukaj je, eh, torej cilj tega je, da zagotovimo, da so ocene usklajene eh, z drugimi državami članicami, sodelujemo in podajamo svoje pripombe za to, da uporabljajo vse države članice enak pristop, ko gre za pripravo osnutkov poročil. Potem eh, na nacionalni ravni ocenjujemo tudi um, tehnične ekvivalente za aktivne substance. Eh, to se mora zgoditi zato, ker nekateri proizvajalci niso nujno nosilci licence, ampak hoče vseeno proizvajati to substanco, zato moramo preveriti, ali uh, uh, imajo vsa potrebna dovoljenja, licence in tako naprej. Potem včasih moramo tudi uh, sprejemati omejitve za uporabo aktivnih substanc. Um, tudi takšne zahteve po spremembah obravnavamo. V preteklosti smo morali pošiljati tudi veliko podatkov za te aktivne substance. to je koristno, ko želiš določene podatke, um, ampak takšne podatke je seveda treba tudi preveriti in oceniti. Tako da državam članicam poročamo tudi o tem. Prav tako zbiramo podatke o. Mm, neželenih učinkih, to so podatki, ki opozarjajo na probleme ali tveganja, če so torej takšni nasprotni učinki, o katerih poročajo strga, moramo ti seveda preučiti. Preučujemo tudi mejne vrednosti ostankov. Pa še nekaj o postopku avtorizacije Eh, torej najprej sprejmemo takšno prošnjo, potem pripravimo evalvacijo, potem to predložimo odboru za avtorizacijo eh, in potem eh, sporočimo našo odločitev tistemu, ki je uložil, torej vlagatelju prošnje. Pri tem preučujemo tako fitofarmacijska sredstva, kakor tudi aktivne substance, preučujemo humanotoksikologijo, ostanke, ekologijo, um, okoljsko toksikologijo, uh, vpliv na okolje, potem pripravljamo fizično-kemične analize in tako naprej. In pa potem imamo še uh, dve ekipi, ki obravnavata prošnje in se ukvarjata z avtorizacijami, z obnovami avtorizacij in z podaljšanjem uporabe avtorizacij toliko z moje strani. Eh, oprostite, da sem vas morala zaustaviti, ampak nekoliko ste bili predolgi. Eh, kolegom bi sporočila, da so vse predstavitve na voljo ob vhodu v dvorano, torej kopije predstavitev. Zdaj je zaprl. Sedaj pa dajem besedo uh, gospodu Kobošu Suarezu, ki prihaja iz Španskega ministrstva za ribištvo in kmetijstvo. Lepo pozdravljeni, hvala, da ste mi dali besedo. Bien, el, voy a presentar la implementación en España predstavil bom eh, kakšno je izvajanje eh, kraljevega dekreta 971 iz leta 2014 v Španiji. In predstavil bom administrativne postopke v zvezi z avtorizacijo eh, fitofarmacevskih sredstev. Torej se skupaj temeli na prej omenjenem kraljevem dekretu, ki določa procese ocene fitofarmacevskih sredstev. Um, zato je pristojno špansko ministrstvo za kmetijstvo in uh, varnost prehrane, ampak obstaja tudi druga telesa, ki so vključena v evalvacijo. Uh, Eh, gre recimo za ministerstvo za potrošnike in pa za eh, splošno in pa za dobro počutje. Eh, potem to ministrstvo preučuje toksikologijo in pa izpostavljenost delavcev, potem tudi okoljsko ministrstvo, ki se sedaj imenuje ministrstvo ekološkega prehoda. To preučuje okoljske vidike in pa še ministrstvo za kmetijstvo, ki pripravlja evalvacije, ocene za vsa druga področja, ki so pomembna pri avtorizaciji fitofarmacevtskega sredstva. Tako okoljsko ministerstvo, kakor tudi kmetijsko ministerstvo. delegirata evalvacijo neodvisnemu organu v Španiji. Kar se tiče avtorizacije aktivnih substanc, notranji postopek, ki velja tako za nove aktivne substance, kakor tudi za obnovo avtorizacij. To predamo INI in pa Ministrstvu za zdravje trenutno so dosjeji, ki jih tam eh, obravnavajo, recimo dikloropropen, tako imenovani mozaični virus pri eh, kumaricah, pri kumarah in pa spodoptera exigua. Kar se tiče obnove avtorizacije aktivnih substancij. Španija kot poročevalka ocenjuje šest substanc. Um, dve substanci sta bili obnovljeni in pa ena je bila umaknjena. To, to obravnavamo v stalem odboru, ki je tudi odgovoren za pripravo naših stališč za glasovanje. Kot poročevalka eh, Španija obravnava deset prošen, pet jih je bilo umaknjenih, eh, kot soporočevalka pa imamo enajst prošen in pa eh, obravnavamo tudi eno substanco, ki je bila umaknjena, ukinjena. um, kot poročevalka Španija pripravlja eh, poročila o petih prošnjah in kot soporočevalka o dveh prošnjah. Sedaj pa še avtorizacije in pa modifikacije fitofarmacijskih sredstev. Tukaj ima Španija tri možnosti. Lahko deluje kot poročevalka, lahko deluje kot soporočevalka in pa lahko sodeluje v postopku zajemnega priznavanja. Avtorizacije in pa modifikacije. Kot poročevalka smo eh, odobrili, smo, smo izdali 38 avtorizacij in pa 7 obnov evalvacijo pripravljamo za 28 in pa za 19 uh, eh, aktivnih substanc. Pri osmih od teh je prišlo do zamud. Tako da je očitno, da tukaj prihaja do problemov tudi za druge države članice. Očitno so roki pri upravljanju in izdajanju avtorizacij precej tesni in mi bi se zauzeli za določeno stopnjo fleksibilnosti, zato da bi se lahko prilagodili različnim okoliščinam eh, pri različnih postopkih eh, podajanja evalvacij. Kar se tiče naše vloge kot eh, soporočevalke, Trenutno obravnavamo 217 prošen in pa dve prošnji za modifikacije. Trenutno pripravljamo ocene za 201 avtorizacijo eh, za fitofarmacijska sredstva in pa 21 takšnih eh, avtorizacij za modifikacije fitofarmacijskih sredstev. Tudi tukaj je prišlo do zamud, eh, šest zamud in pa Eh, ena zamuda. Torej, eh, mislimo, da je ta rok 120 dni, ki eh, ga določa 37. člen uredbe, se nam ne zdi dovolj. To pravzaprav torej pri reviziji avtorizaciji pravzaprav um, se z 36. členom zmanjšuje učinkovitost tega zonalnega sistema. In mislim, da bi bilo potrebno bolje harmonizirati postopke evalvacije, zato da ne bi bilo takšnih razlik med državami članicami. Kar se tiče vzajemnega priznavanja, uh, Dali smo 47 avtorizacij in pa 4 avtorizacije za modifikacije. Trenutno obravnavamo 24 uh, eh, avtorizacij za fitofarmacijska sredstva, za šestimi zamudami in pa prošnje za, 4 prošnje za modifikacije za eno zamudo. Tukaj spet omenjam 42. člen uredbe in pa rok, ki je tam določen in se nam zdi prekratek. kar se tiče obnove dovoljen za fitofarmacijska sredstva. To določa člen 63. Tukaj lahko Španija spet deluje kot eh, država članica poročevalka ali pa država članica soporočevalka. Trenutno obravnavamo 54 uh, eh, takšnih uh, obnov kot poročevalka in pa kot soporočevalka obravnavamo 187 uh, eh, takšnih prošen za obnovo dovoljen za fitofarmacijska sredstva. Če si ogledamo razvoj registra fitofarmacijskih sredstev v Španiji, vidimo, da je tukaj prišlo do upada, ko gre za število fitofarmacijskih sredstev. Eh, in eh, razpoložljivost fitofarmacijskih sredstev se je delno zmanjšala tudi zaradi takšnih zamudnih postopkov avtorizacije vseeno pa menimo, da izkušnje iz zadnjih let kažejo na to, da je trenutna uredba učinkovita, ko gre za zonalne kriterije. To prispeva k eh, optimizaciji um, virov, k večji učinkovitosti. Vseeno pa upamo, da bo do v prihodnje um, predvidene tudi kakšne spremembe, recimo, ko gre za harmonizacijo postopkov evalvacije, bodi si za poročevalke ali so poročevalke. Mislim, da bi s tem lahko optimizirali rezultate evalvacij, ocen in s tem bi lahko zagotovili varno uporabo fitofarmacijskih sredstev za potrošnike in pa za okolje. Hvala lepa za vašo pozornost. Thank you, thank you for... Hvala in hvala, ker ste se držali časa za govor. Sedaj pa predstavnik romunskega organa, gospod Gabor, prosim, sedaj vaša. Gospa. Autoritata nacionale fitosanitare. Hvala lepa. Prihajam iz nacionalnega fitosanitarnega organa, mi smo pristojni za to v Romuniji. Pristojni smo torej za fitosanitarne vprašanja in Moja predstavitev zadeva infrastrukturo. Štiri pisarne imamo na centralni ravni, en nacionalni laboratorij in osem regionalnih laboratorijev. Prav tako imamo devet nadzornih mest in 41 občinskih fitosanitarnih uradov. Toliko, kar zadeva strukturo. Tukaj vidite pregled to je pristojni organ, spada pod Ministrstvo za kmetijstvo. Imamo dva dela, en del se imenuje fitosanitarni oddelek, drugi oddelek pa je nacionalni fitosanitarni laboratorij. Fitosanitarni del, tukaj imamo štiri urade, najprej kar zadeva fitofarmacijo, potem tudi urad za odobritev fitofarmacijskih sredstev, potem trajnostna raba fitofarmacijskih sredstev in četrti urad je urad za nadzor nad trgovino in fitofarmacijskimi sredstvi. Potem uh, imamo tudi fitosanitarne organe, kakor sem dejala, imamo osem regionalnih laboratorijev in mejne inšpekcijske točke. Zdaj pa nacionalni fitosanitarni laboratorij, to je drugi del, to je referenčni laboratorij v Romuniji, imamo štiri dele. Najprej imamo laboratorij za ugotavljanje ostankov pri rastlinah in rastlinskih izdelkih, potem imamo laboratorij za kakovost pesticidov, laboratorij za fitopatologijo in še en laboratorij. Dobro. Laboratorij za fitofarmacijska sredstva in fitosanitarno karanteno je pristojen za izvajanje uredbe EU. Ta organ ureja tudi nadzor na terenu, za naprimer karantene in organiziramo ter koordiniramo izvajanje zakonodaje na področju uvoza, izvoza, tranzita, trgovine in prevoza rastlin in fitofarmacevtskih sredstev znotraj skupnosti. Pripravljamo tudi osnutke predlogov zakonodaje na področju fitofarmacevskih sredstev, Organ, organiziramo registracijo fitofarmacevskih sredstev, prav tako pa smo pristojni za sodelovanje z specifičnimi laboratoriji. Prav tako izvajamo nadzor nad delom fitofarmacevtskih organov. Registracija fitofarmacevtskih sredstev, zato je odgovorna nacionalna komisija, imenuje se NCAPPP, prav tako so odgovorni za registracijo fitofarmacevtskih sredstev. V okviru te nacionalne komisije imamo del, ki prihaja iz Ministrstva za kmetijstvo, Ministrstva za okoljo, Ministrstva za zdravstvo in tudi iz Akademije za gozdarstvo in gozdarske znanosti. In še en urad na centralni ravni gre za trajnostno rabo fitofarmacijskih sredstev. Ta organ je odgovoren za razvoj in izvajanje priprave ulog in registracijo ulog za fitofarmacevtska sredstva. Prav tako nadzirajo izvajanje in skladnost z vsemi pravnimi predpisi ter tehničnimi normami, prav tako pa so skupaj z drugimi javnimi institucijami in organizacijami odgovorni za konkretne ukrepe, za zmanjšanje tveganj in učinkov, ki so povezani z rabo fitofarmacevtskih sredstev na okolje in zdravje. To počnejo organi na centralni ravni. Pri trgovini z fitofarmacevtskimi sredstvi smo na, mi tisti, ki nadziramo trg in smo mi tisti, ki smo odgovorni za kakovost teh sredstev, ki so na trgu. Če si pogledamo nadzor kakovosti, mi sodelujemo z različnimi laboratoriji tudi zunaj naše države članice. Govorila sem že o nacionalnem referenčnem laboratoriju. Ta laboratorij ima cel niz pristojnosti, še posebej kar zadeva ugotavljanje učinkov škodljivcev. Naprimer. Prav tako se izvaja nadzor kakovosti fitofarmacijskih izdelkov, nadzirajo se tudi ostanki v rastlinah in pripravljamo naprimer potrjevanje analiz, analize, analiziramo rezultate regionalnih laboratorijev, prav tako pa smo odgovorni za izobraževanje inšpektorjev, ki prihajajo iz drugih, inš, eh, drugih laboratorijev. Tematik uh, eh, laboratorija Nacional Tito Sanita. Tako, tukaj imate zdaj pregled nad tem, kako je organiziran laboratorij. Imamo tehnične enote. Ena enota je enota za kakovost, potem fitopatologija, entomologija in nadzor kakovosti. Nadzor kakovosti fitofarmacevtskih sredstev. Imamo mrežo petih laboratorijev, torej en nacionalni laboratorij, kako sem že dejala, in štiri regionalne laboratorije v različnih regijah države. Kar zadeva tehnično opremo, tukaj lahko vidite, kaj vse imamo na voljo, imamo različne kromatografe in podobno tehnično opremo. Na prosojnici lahko vse vidite tudi sami. Nadzor kakovosti fitofarmacevtskih sredstev, uporabljamo akreditirane metode, ki so v skladu z mednarodnimi standardi, naprimer um, sodelujemo pri ugotavljanju aktivnih snovi in tudi kar zadeva fizikalno-kemične lasnosti. Sami lahko vidite vse snovi, ki so na prosojnici. In laboratorij za ugotavljanje ostankov pesticidov v rastlinah in rastlinskih izdelkih imamo. Laboratorija sta dva. Najprej imamo centralni laboratorij in en laboratorij na regionalni ravni. Oba laboratorija uporabljata enake metode in uporabljamo naprimer plinski kromatograf in tudi tako imenovano tekočinsko kromatografijo. Na zadnji prosojnici lahko vidite še zemljevid laboratorijev. Vidite lahko tudi vse, kar pripravljamo na centralni ravni in vse, kar pripravimo na centralni ravni, se izvaja tudi na regionalni ravni, torej nadzor kakovosti, spremljanje ostankov, letni program, spremljanje dosežkov in tako naprej. Najlepša hvala za vašo pozornost. Thank you very much and now I give a floor our chair who are welcome here and I coming sit. Hvala lepa. Um,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 Torej, sedaj sem končno prišel in uh, dajem besedo gospodu Robin eh, Menažu z King's College London. Deset minut imate na voljo, prosim. Hvala, vsi lepo pozdravljeni, sem eh, Robin Menaž, sem teksikolog z King's College London in bom govoril o tem, kako lahko izboljšamo oceno tveganja pri pesticidih, tako da poštijamo nove ugotovitve v znanosti. z primerom glifosata, bom ponazoril svoje delo. No, to, kar bom govoril, pa velja za večino pesticidov pravzaprav. Torej, tukaj bomo predstavili primer glifosata, kajti strupenost te snovi je predvsej polemična razprava. In stvar je v tem, da herbicidi na osnovi glifosata so vedno bolj pogosto uporabljajo po svetu, tukaj imam zemljevid ZDA, stvari bi morali biti drugače ponazorjene, ampak eh, torej niso. Ampak kakorkoli že jasno je, da je uporabe vedno več. Praktično vsak človek ima že glifosat v svojem urinu. In lahko se vprašamo, ali je ocena tvegan z glede glifosata res verodostora in zanesljiva ali ne. To je vprašanje. V svojem govoru se bom sredotočil na razliko med glifosati in pa herbicidi na osnovi glifosatov, kajti Glifosat se nikoli ne uporablja sam, je aktivna učinkovina sestavin različnih pripravkov. Predvsem gre za komercialno informacijo eh, Roundup. Priprave, ki imamo pa okoli 750 različnih pripravkov z glifosatom. To vključuje glifosat, pa tudi druge molekule, torej adjuvante ali pa ko pripravke, um, različne dodatke, torej imena so različna in tudi ti pripravki so strupeni v določenem meri. In to potem pomeni težave. Če se samo glifosat naprimer preverja na dolgi rok in pa strupenost na dolgi rok, kaj ti so pripravki, nikoli niso vključeni v dolgoročne regulativne ocene, ko gre za pesticide. To verjati za aktivno učinkovine, razumem sestavine. stavine. preizkusili smo različne herbicide na osnovi glifosatov in so potem primerjali strupenost teh pripravkov eh, in pa tudi strupenost eh, glifosatov. To smo naredili eh, na človeških celicah, pa tudi na živalih v laboratorijih in smo gotovili, da so te formulacije tisočkrat bolj strupene kot pa sam glifosat. Torej, res se potem lahko vprašamo, kaj je res prava strupena učinkovina glifosatov kaj najbolj stopeno vpliva na ljudi. To je vprašanje. Aktivna sestavina, naprimer pri rastlinah, je glifosat, kajte glifosat je znal potem, da vpliva na rastline. Ja, ampak glifosati pa nimajo aktivnega mehanizma za človeške celice in ko vidimo stropene učinke, potem jih moramo nekako razložiti. In torej, gotovo glifosat ni krivec, verjetno. Kaj smo potem ugotovili? so pripravki, ko formulacije iz um, teh sestavin, torej vidimo, da so um, te tisočkrat bolj strupene kot pa sam glifosat, torej so sestavine, so bolj strupene kot pa sam glifosat. Veliko študij iz nacen skupnosti kaže, kakšen je učinek um, komercijalnih pripravkov glifosata, in pa glifosata samega. Ampak potem se pojavi zmeda, ko nekateri avtori pišejo o tem, da je glifosat trupen. Ampak gledajte, oni so v bistvu preverjali komercialne pripravke, formulante, ne pa glifosata samega toliko. Če preverjamo uh, same študije glede glifosata, vidimo, da glifosat sicer je v določeni meri strupen, ampak potem pa, ko preverjamo to pri ljudeh, uh, in ko potem preverimo toksične učinke pesticidov, se lahko zgodi, da je problem v ko pripravkih, so formulacijah, ne pa v aktivnih sestavinah. To je čisto možno. Zato mislim, da se pojavljajo te ogromne razlike med regulativnimi testi, kajti včasih ti kažejo, da so aktivne sestavine varne, v določenih koncentraciji, včasih pa stvar drugačna. V človeški populaciji včasih vidimo, da seveda se krepijo kronične bolezni zaradi izpostavljenosti pesticidov in to je problem. To je gotovo uh, povezano z so pripravki, konformulanti. Um, ehm, tukaj pri teh oglavnem gre za površinsko aktivne snovi ali pa tudi kaj drugega. Um, torej te snovi so same po sebi strupene, imajo strupene učinke in ti so bili že dokazani pri ljudeh, uh, to je tudi škodljivo za okolje. Uh, za živali, tudi v laboratorijih smo to dokazali na živalih in to ima določene značilnosti. Kaj se torej lahko napravi? En možen pristop je to, da bi testirali pesticide kot celotno mešanico, ker ti pesticidi nikoli niso ena učinkovita. Vedno imamo sestavine, mešanice sestavin. To je potem koktajl mešanice različnih sestavin in potem imamo še ostanke v okolju in ti potem tvorijo mešalice. Torej to, da preverjamo samo eno molekulo, to ne kaže, kako strupen je določen pesticid. Prav zato je najbolj logičen pristop za preverjanje mešalice, ravno to, da preverjamo celotno mešalico, kot celoto. To je ena možna rešitev, zato da bi izboljšali te ocene pesticidov. Potem ena druga možnost, je še naslednja. Težko je preveriti vse kopripravke pesticidov. Praktično je to nemogoče v nekaterih primerjih. Okoli 750 različnih eh, formulacij glifosata poznamo, ti se komercializirajo tržijo po celotnem svetu. Torej, praktično je nemogoče izvajati te teste povsod. Ne moramo praviti dolgoročnih testov stropenosti za vse pripravke. Torej, če obstajajo vrzeli pri predpisih, um, ehm, gledajte, vemo, da včasih tudi imamo adjuvante. Um, tukaj bi lahko potem dali varnostni faktor. Naprimer, pri glifosatu bi lahko bil varnostni faktor krat 10. Um, ampak je pa treba naprimer preveriti uh, definicijo dnevnega vnosa in potem, glede na to, lahko gotoviš, kakšna ne bo cena, torej kaj je varno pri glifosatu in pa kaj ni več varno. Uh, in potem bi naprimer lahko to še ekstrapolirali za druge pesticide. To je bistvo moje predstavitve, torej ta razlika med komercialnimi pripravki in pa aktivno učinkovino. No, potem pa so tukaj še pomembne druge stvari, če želimo izboljšati regulativne ocene pri strupenosti pesticidov. Kot prvo, strupenost pesticidov mora vključevati različne končne točke, in tudi nove končne točke imamo sedaj. Nedavno so se pokazale kot pomembe za toksične učinke, kot naprimer preverjanje um, endokrinih motilcev in pa učinkov teh. Tukaj pri tem testiranju smo dosegli napredek, kajti nedavno smo uvedli nove predpise, ampak ti predpisi ne pokrivajo vseh končnih točk, kajti ti predpisi, naprimer, Um, pokrivajo naprimer um, spolne organe in podobno, ampak potem so tukaj še druge stvari, ki kažejo, da endokrini motilci imajo lahko še druge učinke, lahko povzročajo naprimer sladkorno bolezen ali kaj podobnega. In to ni več potem istogena, pa druge naraven, ne pa nekaj drugega. Torej moramo še več eh, testov praviti na področju tega, kaj pomenijo endokrini motilci potem moramo v naslednjih študijah še tudi preveriti celoten življenjski cikl živali, kajti dogoročni um, testi strepenosti preverjajo samo učinek na uh, odraslih. Moramo tudi preveriti, kaj se dogaja že prej v zgodnejših letih. Naprimer, um, kaj se zgodi, če je nosečnica izpostavljena kemikaliji, kaj bo potem z otroki, ali bodo oni razvili bolezni, poznaj, ko bodo ostali odrasli. Uh, glede na trenutne teste, to ne mogoče ugotavljati, ker to ni tako. Potem naprej moramo tudi um, preverjati, kaj se dogaja v črvesju, v prebavilih. Um, ravno to je sedaj v znanosti zelo pomembna tema in ravno to, kaj se dogaja v prebavilih, uh, je pomembno tudi, da potem vidimo, kako stopeni so pesticidi ali pa niso. Uh, Kot prvo, človeško telo je zelo kompleksen sistem, torej ja, imamo človeške celice, prav tako pa imamo še različne bakterije v telesu, pravzaprav imamo v telesih eh, več bakterij kot pa človeških celic. In če se te bakterije spreminjajo, to lahko zelo vpliva na človeško zdrave. To je zelo pomembno tudi za to strupenost pesticidov. Kajti ponovno, glifosat, naprimer, je primer. Prej sem rekel, da glifosat nima mehanizma aktivnosti na človeške celice, kot pri rastlinah. In ta mehanizem pri rastlinah je pa prisoten v bakterijah v črevesju. Prav zato morajo nove študije preverjati tudi učinek uh, eh, te sestavin na prebavila, kajti uh, naprimer, um, ta pravila so lahko učinkovita tača za glifosate. In uh, torej, hvala lepa za pozornost. Če želite dodatne podrobnosti glede mojega dela, pa imate tukaj moje zadnje publikacije, tukaj lahko bolje vidite, kaj sem ravno kar razložil. Hvala. Merci, merci à vous pour... Euh, hvala lepa za to predstavitev. Sedaj pa še zadnji govorec, gospod Peka Pesaran, generalni sekretar Kopa Kožeka. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod gospodje, hvala lepa, da ste pobili Kopa Kožeko na to pomembno razpravo. Če se poznate, Kopa in Kožeka, eh, mi smo združeni glas kmetov in pa zadrug Evropske unije. Skupaj predstavljamo 23 milijonov kmetov in pa družin, in pa 22 tisoč evropskih kmetijskih zadrug. Zaščita polščin je ključ vseh kmetijskih dejavnosti in sodobnega delovanja Evropske unije, ne glede na to, kakšna metoda proizvodne. Eh, fitofarmacevtska sredstva, PVP, se uporabljajo v kmetijstvu za to, da se zaščiti rastline pred škodljivci in pred boleznimi. To je del gospodarske dejavnosti kmetov. To pomeni, da to ima učinek eh, na biologijo in to potem tudi pomeni določeno tveganje pri uporabi. Z našega zornega kota lahko rečemo, da eh, je treba aktivne sestavine in učinkovite pesticide upravnati na takšen način kot druge sestavine, ki so pomembne za človeko zdravje in pa okolje. Treba poštevati tveganje in pa izpostavljenost. Obžirujemo to, da Evropska komisija še vedno ohranja pristop na podlagi tveganj za um, fitofarmacijalska sredstva, ne pa tveganje pristop, ki temelji na tveganju, ta pa upošteva tudi naprimer izpostavljenost in pa potentnost oziroma eh, pomen teh tveganj. Kmetje uporabljajo PPP, torej fitofarmacijska sredstva, zato da gojijo poščene in da tudi poskrbijo za boljše stanje v gospodarstvu. Prav tako pa treba tudi upoštevati zahteve potrošnikov. In z tega vidika potem si trg prizadeva za ničto toleranco, ko gre za kakovost, to pomeni, da ne sme biti nikakršnih škod zaradi pesticidov in pa škodljivcev. In prav tako lahko vidimo, da pogosto um, se pri informacijah o fitofarmacijskih sredstvih ne upošteva vseh dejavnikov, tako da bi bili ti proizvodi čim bolj zanesljivi in pa varni. Kopa in Kožeka podpirata varne učinkovite sestavine in učinkovine, um, kemične pa biološke, za vstop na trg. Če se ne da dokazati, da je aktivna učinkovita varna, potem, ko preko žeka ne zahtevata še enke dodatne dobritve te aktivne učinkovite. Uredba 1107 skozi 29 upošteva načela um, Evropske življenjske zakonodaje, se tudi da vzpostavi postopek, ki podpira dajanje fitofarmacijskih sredstev na trg. EFSA um, pa igra ključno vlogo pri tem postopku in sicer tako, da zagotovi dosledno ocenjevanje aktivnih učinkovin. Zato Kopa in Kožeka poštevate vse to pri oceni EFSE in se tudi sklicujete na upravljanje tveganja ter pa na ublažitvene ukrepe, kot je potrebno. Pri odobritvi ali pa ponovni odobritvi EFSA zagotavlja neodvisno, pregledno in pa profesionalno oceno. In Kopanjško Žeka vedno um, je bila močan podpornik misije EFSE in pa ciljev. Institucije Evropske unije, te države članice prav tako morajo igrati ključno vlogo pri podpori naših pomembnih znanstvenih organov. Vedno lahko izboljšamo to, kako se znanstvene metode uporabljajo, ampak vloga EFSE je še vedno zelo ključna za ustrezno delovanje enotnega trga in pa celotne Evropske unije. Zato je prav tako bistveno, da upoštevamo to, da so kmetje še vedno glavni uporabniki fitofarmacevskih sredstev. Prav zato je v njihovem interesu, da hranijo, obravnavajo in pa uporabljajo proizvode na čim bolj varen način, tako da se zaščiti zdrav ljudi eh, in pa tudi zdravje samih potovalcev. Direktiva 2009-128 glede trajnostni uporabe pesticidov že zagotavlja ukrepe za to, da se zmanjša tveganje fitofarmacijskih sredstev za ljudi in pa za okolje. Prav tako pa se tudi upošteva bolj racionalna pomena uporaba pri gojenju poščen. Kot del zahteve iz te direktive, kmetje so usposobljeni za to, da postane poklicni uporabniki. To usposabljanje vključuje začetno in dodatno usposabljanje glede potencijalnih tvekanj za zdrav ljudi in pa za okolje. Prav tako pa so vključene tudi ustrezne ukrebe za to, da se zmanjša ta tvekanja, ko se vključuje Eh, uporablja ter pa hrani eh, fitofarmacevska sredstva. Prav tako ta direktiva tudi vzpostavlja ukrepe, zato da se zaščiti um, voda in pa vodno okolje ter pa tudi pitna voda ter pa da se tako zmanjša tvekanje v specifičnih območjih. Države so tudi vzpostavile sisteme za to, kako hraniti pesticide in pa kako jih obravnavati in pa kako tudi obravnavati embalažo ter pa ostanke. Skupaj z direktivo o trajnostni porabi, z direktivo 2006 skozi 42 in pa direktivo 2009 skozi 127, e, torej vsi ti predpisi zagotavljajo pravila za ustrezno uporabo opreme ter pa tudi upoštevanje pravih okoljskih zahtev um, za to um, strojno mašinerijo. Kar pomeni na koncu, da moramo pač um, tudi testirati naše škropilce. Pa še nekaj. Sicer to ni nov koncept, ampak kmetje uporabljajo IPM, torej integrirano upravne škodljivcev in tukaj to pomeni, da se skupaj upravlja vse primerne kmetijske prakse, pri škodljivcih in pri pesticidih. Ta celostni pristop zmanjšuje uh, škodo škodljivcev uh, na spremljivo raven, obene pa se tudi zaščiti človeko zdrave ter pa zdrave okolja. Zato se nam zdi, da so kmetje, poklicni uporabniki, ki torej skrbijo za svoje pošnje in pa za okolje. Na podlagu vseh teh dejstev, Kupan Kožeka menita, da je zelo pomembno, da se gradi zaupanje v evropski sistem hrane in živil in varnostih. Evropska unija ima zelo visoke standarde za začito zdrave ljudi in pa okolja ter pa živali. Vse to moramo še vedno promovirati tudi v interesu naših um, skupnih evropskih interesov. Kmetje so dobro sposobljeni, prav tako se je preverjala njihova oprema za škropljenje. Um, ampak tukaj vidimo, da je to um, škropljene še vedno izjema in kmetje um, tudi ustrezno uporabljajo svoje orodja, ampak trenutni sistem za dobritev in pa za kontrolo pesticidov um, ne zagotavlja prave konkurenčnosti kmetijstva EU, kar je en izmed ciljev uredbe 1.1.1.2009. Prav tako um, vidimo, da imajo kmetje na voljo manj orodij kot prej in to onemogoča njihove zmožnosti za učinkovito um, bojevanje proti škodljivcem in pa proti boleznim. Uporabnost teh orodij je zelo pomemben element za IPM normalne kmetijske prakse, kar pomeni kolobarjanje, potem izbira različnih vrst, pa semen, prave prakse gojenja um, torej, in pa semena ter pa namakanja. Vse to se uporablja za to, da se kontrolira določene škodljivce in polizne. Ampak vseeno, številne to urodja so na udaru, ker ni pravega zaupanja v institucije Evropske unije in prav tako nekatere odločitve niso utemeljene na znanosti, naprimer na nove tehnike um, gojenja ali pa nove uh, fitofarmacijska sredstva. Evropski kmetje in pa kmetje in pa zadruge morajo zagotoviti dostop do tehnološkega napredka, tako da bodo še vedno stali konkurenčni in da se bodo lahko kosali z izzivi. Upravna bremena pomenijo, da so agro kmetijske družbe vedno bolj skoncentrirane in MSP-ji um, pa vedno bolj izginjajo. Za kmetijsko skupnost v Evropski uniji je ključno, da še vedno vlagamo v to področje, tako da bodo novi varnejši proizvodi prišli na trg in da bodo ti prilagojeni kmetijstvu v Evropski uniji. Kopa in Kožeka sta podpisali tudi časovnico za sodelovanje z IBMA, ki je torej z eh, mednarodno strijo za eh, proizvajalce v bionadzoru, tako da se izboljša tudi dostopnost nekaterih manj eh, tvehanih aktivnih učinkovit za kmete. Evropski kmete so zainteresirani za te proizvode, ampak prave dostopnosti pa vendarle ni. Razvoj bolj varnih okoljskih možnosti je nekaj zelo pomembnega za sektore, kot naprimer biološko kmetijstvo ti si želijo čim bolj racionalizirano proizvodno, ampak po drugi strani pa um, je vedno manj rešitev, um, ki so dobre, tudi glede na povodnjene spremembe. Potem še nekaj, um, fitofarmacijska sredstva se v Evropski uniji uporabljajo bolj varno, kot pa kjerkoli druge po svetu, ampak kmetje EU se še vedno soočajo zelo omejujoči pristopom pri odobravanju fitofarmacijskih sredstev. Ta položaj pomeni, da so naši kmetje manj konkurenčni na globalni ravni, prav tako potem izgubljajo um, torej, um, cene in um, so manj učinkoviti um, in pa um, so problemi tudi z varnosti, naprimer tukaj bi imeli primerjali fasata. Ampak še vedno ne moramo nalagati um, teh omejitev drugim partnerjem, če vse ni znanstveno utemeljeno in zato v bistvu imamo tukaj nekako svezne roke, pa čeprav se še vedno bojujemo. Torej, naj zaključim. Potrebujemo ustrezna orodja za trg, tako da bomo dopolnili že obstoječe IPM-je. In če tega ne bo, potem evropski kmetje ne bodo mogli uveljaviti svojih zavez. Ne bo mogoče, da bi se EU um, kmetje torej, eh, lahko dokopali do končnih ciljev, tako da bi zagotovili predvsem nova delovna mesta, ter pa zagotovili gospodarsko rast, ter pa da bi upoštevali varnostne standarde, ter pa da bi se soočali z glavnimi izzivi. To je uh, vse. Mislim, da bo sekretarjat tudi um, dal to predstavitev na voljo, torej lahko to razdelite, če želite. Hvala lepa. Merci. Ehm, Hvala. Sedaj pa bomo šli na razpravo. Najprej počevalci, imamo dva sopočevalca. Torej, po tri minuti, potem ping-pong, torej eh, bomo dali besedo govorcem nazaj. Torej, povejte kakšno vprašanje, povejte komu zastavljate. Torej, kot rečeno, najprej vprašanje, potem odgovor. Um, upam, da bo šlo vse čim hitreje. In če ne bo se zadovoljni z odgovorom, potem poslanec ima možnost, da zastavi še eno vprašanje v pol minute. In potem ima še dve minuti um, govorec za odgovor. Torej, tako bo krožila beseda, ping-pong torej, in vsi boste imeli možnost, da um, odgovorite na vprašanje in pa da stavite vprašanje. Torej, najprej LS, um, najprej. Eh, prvi se počuvaj zbeliš. Gospod Lins, um, Norbert, beseda je tvoja. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank, vielen Dank an die... Hvala lepa, gospod predsednik, hvala vsem govornikom za zelo dobre prispevke. Imam vprašanje za generalnega sekretarja Kopa Kozeke. Omenili ste manjšinsko rabo ali majhno rabo. Ampak eh, na tem področju imamo nekaj težav na področju zakonodaje. Gospa, oziroma gospod iz Španije je to lepo predstavil, kar zadeva medsebojno priznavanje. Zanima me to območno deljenje. V Evropi imamo tri območja in vprašanje je, ali je to smiselno ali ne. Jaz prihajam iz zgornjega Porenja in iz Elzacije in to območje spada v dve podnebni območji in eh, ne vem, kaj menite vi, kaj bi lahko storili na tem področju glede območne delitve. Hvala, gospod Pesonen. Dve minuti, izvolite. Hvala. Načeloma je načelo razpoložljivosti aktivnih snovi in orodjarna tisto, na kar se moramo sklicevati. Kar zadeva majhne vrste, popraševanje je tukaj omejeno in ta območni sistem je običajno takšen, da vedno ne zagotavlja ustreznega volumna na trgu. Zdi pa se, da severno območje deluje dobro, do določene mere pa tudi na jugu. Nekatera vrste, nekatera območja ne delujejo tako dobro, kot bi si želeli, in to za to regijo predstavlja velik izziv zato je tudi ta pristop z območji nekoliko problematičen. Ampak kar zadeva manj pomembne vrste, izgubljamo aktivne snovi tukaj, zato ker je upravno breme tukaj veliko, zato mora administracija poskrbeti, da vse skupaj deluje. Podpiramo pristop vzajemnega priznavanja, naprimer zato, da bi ti izdelki bili lažje dostopni, ampak seveda izdelki morajo biti varni. Treba se je prav organizirati in sistem območij ne deluje tako dobro, kot bi upali. Hvala. Merci. Euh, euh, Hvala, gospod Lins. Hvala lepa. To pomeni, da tega principa območij ne postavljate pod vprašaj. Delujete, pravite pa, da eno območje ne deluje tako dobro, kot bi lahko. Ali je razlog za to lahko morda ta, da se ne ravnamo po podnebnih danostih, ampak bolj po mejah držav članic? In tega nisem čisto dobro razumel. Kaj bomo zdaj naredili s temi območji? Bomo to ohranili ali potrebujemo nov sistem? podnebne danosti so realnost za ta območja. Težko bi rekel, da moramo to zdaj kar črtati in zastaviti nekaj popolnoma novega. Bolje bi bilo, če bi pomagali območjem, da bi delovala bolje. iz določenih razlogov pač ne pridelujemo riža v severni Evropi. Zato so krivi naravni dejavniki in riž se običajno prideluje pač na jugu. In to velja tudi za druge manj pomembne vrste in njihovo pridelavo v EU. Ta območja bodo še vedno pomembna, imela bodo svojo vlogo, ampak mi moramo poskrbeti, da bo vse skupaj delovalo tako, kot je treba. Trenutno pa pač ne. Merci, merci a vous, Bart Stas. Bart Stas, zeleni. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, hvala govornikom za prispevke. Moje vprašanje je naslednje. V predstavitvi je gospod Menaž dejal, da preučujete samo akutna stanja in formule naj ne bi bile popolnoma natančno preučene. Jaz imam tukaj pred seboj študijo, ki navaja, da države članice ne spoštujejo pravil iz uredbe iz leta 2009. Tri države dajo dovoljenje za pesticide, ki še nikoli niso bili preučeni. Odstotek tukaj je med 9 do 30 odstotkov. Izbral bi Belgijo, na primer. Zanima me, kako bi odgovorili gospodu menažu. Ali preučujete dolgoročne učinke, preučujete učinek na zdravje, ali upoštevate zdravje, upoštevate sinergijo, kumulativne učinke ali upoštevate tudi dopolnilni učinek mešanja različnih formul in če ne, zakaj ne? Hvala, izvolite, Belgija, gospod Tribu. Ja, dank wel, eh, inderdaad, wij onderzoeken. Hvala lepa. Da, seveda. Zakonodaja ne nalaga, da bi preučevali dolgoročne učinke, zato tega ne počnemo. Mi preučujemo samo tiste aktivne snovi, ki končajo v človeškem telesu. Ko govorimo o formulah, se lahko zgodi, da se formule vnesejo v telo le ob neposrednem stiku. Tisti, ki pač ravnajo z glifosatom vsak dan, za tiste bi lahko preverili, kaj se zgodi v telesu. Ampak tak uporabnik ne obstaja. Mislim, da bi šli predaleč, če bi se spustili v to vrstne raziskave. Samo aktivne snovi, ki so dovolj stabilne, da končajo v človeškem telesu, samo tiste preučujemo. Zdaj pa sinergija, da izvedli smo nekaj študij in vitro, preiskovali smo nekaj učinkov, preučevali smo tudi glifosat in druge formule, in ni prišlo do učinkov sinergije. Če boste rekli, da je potem ta formula tisočkrat močnejša od glifosata, v redu, to preprosto ni znanstveno potrjeno. To je to. Ibart. Eh, Bart, hvala lepa. Samo še kratek komentar temu, kar je rekel gospod Menaš v zvezi z eh, učinki hormonskih motivcev in eh, posledice na prebavni trakt. Da potrdim, lahko, da so vsi potencijalni učinki pokriti. Kar zadeva endokrine motivce, v svežnjih smo zahtevali študije tudi na to temo. Če bi tak učinek bil, potem bi to preučili tudi v študiji. Kar zadeva druge snovi, ko obravnavamo pesticide, je to pokrito. A zdaj pa še črevesna flora, da imamo nekaj novih študij, ampak študije niso doprinesle nič novega. To so učinki, ki so že znani in to seveda upoštevamo v ceni. Hvala. Um, Hvala lepa. Gremo na, naprej. Karin Kadenbak, na mesto Simone Bonaše kot poročevalke. Prosim. Hvala lepa. Bom nadaljevala tam, kjer je končal Bart Stas. Dve vprašanje najprej gospod Robin Menaž. Hvala vsem sicer za predstavitve. Vtis imamo, da je pri dovoljenju za glifosat nekaj šlo nekoliko na vzkriš, ni šlo vse tako, kot zahteva zakonodajni okvir, določene študije niso bile upoštevane ali vse niso bile upoštevane dovolj podrobno. Ampak če poslušam samo vas danes, potem velike nevarnosti za zdravje ne predstavlja samo glifosat, ampak te formule. Moje vprašanje je naslednje. Ali pri zakonodaji dopuščamo veliko, veliko vrzel? snov je lahko torej razvršena kot ne rakotvorna, ampak različne formulacije pa potem zelo ne preverjamo. A je to drži? Kaj ti, če snov ni rakotvorna, potem se niti formulacije ne preverijo. A ni to neke vrste bomba, ki čaka, da eksplodira? First, I would like to. Izvolite najprej so formulacije in učinki na telo, ne vemo, ali je to v telesu ali ne, zato ker tega ne merimo. Pri okolju pa vemo, da je nekatere te so formule mogoče najti v okolju in v nekaterih primerih jih je mogoče najti celo v pitni vodi. In na to se navezujejo vse izjave o rakotvornosti in negativnih učinkovitih. Tudi, če aktivno snov ni vir toksičnosti, to ne pomeni, da ne bi preverjali celotne formulacije, zato ker je treba preveriti vsako snov. V primeru glifosata je lahko tako, da pač morda problem ni glifosat, ampak so formulacije, zato bi pač morali Eh, preveriti tudi te pomožne snovi. Torej, je treba biti previden. Um, Hvala lepa. Moje vprašanje je za gospoda Pesonena iz Kope. Zavedamo se, da obstaja velika nevarnost eh, protimikrobne odpornosti v veterinarskih izdelkih. Ampak manj pozornosti se namenja odpornosti na pesticide pri rastlinah. Potrebujemo več vrst fitofarmacevskih sredstev. Torej, če bo število razpoložljivih sredstev še vedno padalo, in v zadnjih nekaj letih smo jih dobili osem, bomo imeli manj alternativ in moje vprašanje je, kakšen vpliv bo to imelo na evropsko kmetijstvo in na našo varnost. Zanima me, ali v bistvu s tem ne zmanjšujemo varnosti za okolje, po drugi strani si pa si prizadevamo, da bi to dosegli. Hvala, gospod Pesonen, hvala lepa. Hvala za vprašanje. Omenili ste protimikrobno odpornost, Trenutno se ukvarjamo s tem, zavedamo se, da imamo na voljo omejeno število antibiotikov in v tem sektorju že nekaj let nismo dobili novih izdelkov, novih antibiotikov. To je zelo relevantno vprašanje, še posebej, kar zadeva protimikrobno odpornost in te izdelke. Kar zadeva pesticide in odpornost, koncept integriranega ravnanja s škodljivci je, da imamo na voljo več ukrepov, ne samo kemične in biološke, ampak tudi fizične ukrepe, naprimer kolobarjenje, novi viri kmetovanja in novi načini kmetovanja, zato da ne ponavljamo istih napak. Monokulturam se izogibamo iz očitnih razlogov. Sveda vedno se temu ne moremo izogniti iz istih razlogov. Običajno je pač tako, da obstajajo regije v Evropi, ko je treba za pridelavo krme uporabljati vedno ista ali podobna ozemlja. Zato je treba najti neke rešitve. Ampak tudi v teh primerjih moramo uporabiti različne metode. Morda bi lahko vsako leto ali vsak cikl nekaj spremenili, zato da ne bi prišlo do odpornosti kajti na dolgi rok, kakor ste povedali, bi ti izdelki, ta sredstva postali neuporabni, zato ker ne bi bili več učinkoviti. Na dolgi rok je pa tako. V tem integriranem pristopu je tako, da se ne bomo več mogli boriti proti škodljivcem, če ne bomo zagotovili ustreznega delovanja in ustreznega pristopa. To skrbi globalna skupnost in kmetijstvo nasploh. Dvakrat več hrane bomo morali pridelati zelo kmalo, zato ker se število prebivalcev povečuje. Tudi ne evropejci bodo kmalo zahtevali več visoko kakovostnih virov beljakovin in to bo povzročilo dodatne težave. Zato moramo mi zagotoviti varno skrbo s prehrano. Hvala. Lee Vuring, namesto Frederik Ries. Alde, izvolite. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan Copa Kogika. Hvala lepa, vprašanje za Copa Kogika. V odgovoru na vprašanje 54 ste povedali, da je zakonodaja Evrope vedno bolj stroga, vedno manj pesticidov potrdimo, vedno manj fitofarmacevskih sredstev je dovoljenih. di, direktiva 11 skozi 2009 pa navaja, da želimo zaščititi zdravje rastlin in živali in da želimo seveda zavarovati kmetijstvo in skupni trg. Lahko kaj poveste o tej direktivi? Ali to deluje? Gospod Pesonen, izvolite. Mislim, da je ključno vprašanje to, kako bo vse skupaj delovalo v okviru vedno bolj liberalnega, globalnega trgovinskega okolja. Če govorimo o izpostavljenosti potrošnikov do nekaterih snovi in če imamo v EU drugačno zakonodajo, kot velja za uvoznike, potem je pač treba vedeti, da v uredbi ne moremo zahtevati enako od drugih. V najslabšem primeru ukrepi, ki temelijo na previdnostnem načelu, ne morejo veljati za pes uvoz. Če bi to storili, bi lahko trgovinski partnerji sprožili postopke proti nam. In pripričan sem, da ste v parlamentu zelo zainteresirani za to, da bi ohranili trgovinske sporozume. Evropska unija je eden prvih pobudnikov za to, da bi sodelovanje s tretjimi stranmi slonelo na znanstvenih dokazih. Uredba v EU je bolj povezana s tem, kako bi lahko zahtevali enako od tretjih strani, ne da bi izgubili konkurenčnost na trgu EU ne strinjamo se, oziroma ne, ne strinjamo se z uredbo samo. Če bi bili v okolju, kjer ne bi bilo treba sodelovati s tretjimi stranmi, bi bilo v redu, z veseljem bi lahko popolnoma prepovedali pesticide. Ampak, nažalost, se moramo organizirati v vedno bolj organiziranem in odprtem liberalnem trgovinskem okolju in zato je zadeva nekoliko težja. Hvala. Merci. Uh, Anja Azekamp, Polagoj. Hvala, Anja, a za kam gue? Um, ik heb een... Hvala lepa, hvala. Predsednik, vprašanje za belgijske organe. To zadeva postop harmonizacije in postop umestnega ali medsebojnega pregleda. To ste omenili v svojih odgovorih. Moje vprašanje pa je, kako izgledata medsebojni pregled. Če si pogledamo Monsantove dokumente, ko govorimo o medsebojnem pregledu, lahko govorimo o Monsantovih dokumentih, o kopiranju in lepljenju in tako naprej. Kaj se bo zgodilo v prihodnosti? In drugič, dejali ste, da delate na tem, da bi harmonizirali in poenostavili te ocene. Zanima pa me, kakšna je stopnja prožnosti držav članic tukaj. V svojem odgovoru, naprimer, ste dejali, da je Belgija glasovala proti ponovnemu dovoljenju. In moje vprašanje je naslednje. Ali trdite, da države članice nimajo prožnosti tukaj? Izvolite, gospod Tribu. Ja, dankjewel. Um... Ehm, Hvala lepa. No, da odgovorim na vaše zadnje vprašanje. Da, seveda, točno tako je. Tako je v evropski zakonodaji. Če je bilo dovoljenje dano, potem morajo države članice to sprejeti. Če izdelki izpolnjujejo standarde evropske zakonodaje, potem je tako, to je logično, to je pač postopek odločanja. Zato ljudje pravijo, da je treba delati v okviru evropskega trga, tako je tudi zapisano v uredbi. In še vprašanje o medsebojnem pregledu, kako je to videti v praksi. No, EFSA skliče sestanek, to pomeni, da se v parmi srečajo toksikologi, preučijo dosje pripravijo dosje, imenuje se poročevalec in potem lahko države članice zastavijo vprašanja, ki so lahko zelo specifična. Sledi razprava. V primeru nejasnosti se strokovnjaki pogovorijo in na koncu pripravijo sklepe, ki jih podprejo vsi strokovnjaki, ki sodelujejo v medsebojnem pregledu. Vprašali ste tudi o Monsantovih dokumentih. Ne, o tem nismo govorili, ker so bili ti objavljeni kasneje. Pripravili smo osnutek poročila o oceni, ta osnutek je pripravila Nemčija, Monsantovi dokumenti pa so se v medijih pojavili šele kasneje. Monsantovi dokumenti so omenjali dve študiji dva povzetka obstoječih študij, ki smo jih prebrali vsi. To sta bili osnovni študiji, temeljni študiji, ki smo jih upoštevali vsi in to smo upoštevali pri postopku odločanja in ti dve študiji sta bili dobro znani. Zavedali smo se, da bi pri financiranju študije lahko imel prste vmes tudi Monsanto, ampak to ni vplivalo na našo odločitev. Dobro, Monsantovi dokumenti so dokazali, da so pri Monsantu financirali določene povzetke, ampak to ni vplivalo na naše sklepe. Hvala, Anja, še da. Hvala lepa za odgovor. No, zanima me postopek harmonizacije dejali ste, da do dovoljenja pride, da se dovoljenje podeli, ko in če se vse države članice strinjajo. Mene pa zanimajo podatki. Kdo odloča o tem, ali se podeli dovoljenje ali ne? Gre za večino ali kako to poteka? No, to seveda ni preprost postopek, zadeva je zelo zapletena. Imamo zasedanje strokovnjaki, vsaka država članica poda svoje strokovno mnenje, potem pa EFSA na koncu poda dokončno oceno. Oni zberejo vse prispevke in neodvisno pridajo do sklepa. Posvetujejo se strokovnjaki, ampak potem pripravijo svoje sklepe. In ti sklepi so popolnoma neodvisni, seveda. Um, hvala gospod Pedicini. Grazie, grazie presidente. Il processo di, di valutazione. Hvala, gospod eh, predsednik. Postopek ocenjevanja in avtorizacija je zelo zapleten. To smo razumeli tako na nacionalni kot na evropski ravni. Ampak pokazati je treba, da so pesticidi pomembni pri proizvodnji in da ne vplivajo na zdrave živali, ljudi ali okolja. Predstavnike Belgije, Španije in Romunije sprašujem naslednje. V praktičnem smislu me zanima, kakšne postopke sprejemate za to, da poskrbite, da se zaščiti zdravje živali, ljudi in okolja. Zanima me, torej, kako izpolnjujete te cilje, kako spoštujete doseganje ciljev in kako zagotovite, da se cilj še vedno spoštuje, potem, ko je izdelek enkrat na trgu. Hvala. Gospa Gabor, izvolite. Hvala lepa. Hvala za vprašanje. Že prej sem dejala, da imamo na teritorijalni ravni pisarne. Inšpektori pa izvajajo kontrole na regionalni ravni. Vprašanje v zvezi z okoljem. Imamo različne pristope. Po eni strani imamo letni akcijski načrt, predvidena je cela vrsta nadzornih ali inšpekcijskih obiskov, obiskujemo različne obrate, trgovce, uporabnike in tako naprej. Prav tako imamo sprejete določene ukrepe za to, da se omeji uporaba fitofarmacevskih sredstev in sicer preverjamo, ali se spoštujejo pogojevanja glede okoljskih zahtev kmetje v Romuniji morajo imeti register in v ta register upisujejo, kakšna sredstva so uporabljali, koliko krat, v kolikšni meri in tako naprej. Vse mora biti navedeno, tudi premori med uporabo teh sredstev morajo biti navedeni in tako naprej. Vse je torej zelo natančno. Peut-être l'agence espagnole. Monsieur Pellicini, vous voulez préciser votre euh, question Monsieur Pellicini, une fois encore Je vais Concentrato proprio sulla. Da. Bolj me zanima zdravje, ne jamčenje proizvodnje. Lepo bi bilo, če bi slišali tudi od drugih predstavnikov. Predstavnik španskega organa, morda bi. Gracias, señor presidente. Eh, en España tenemos. Hvala. V Španiji, kakor v Romuniji, imamo nacionalni načrt trgovanja oziroma dajanja na trg fitofarmacijskih sredstev. Zato analiziramo številne vzorce, zato da lahko preverimo, ali so spoštovane um, zahteve in kriteriji organov za nadzor fitofarmacijskih sredstev. Leta 2017 eh, smo izvedli nekaj več kot 1400 takšnih eh, kontrol, vzorcev. Tisti, ki niso izpolnjevali kriterijev in zahtev, so bili deležni sankcij. Kar se tiče uporabe fitofarmacijskih sredstev, pa imamo nacionalni načrt nadzora nad uporabo fitofarmacijskih sredstev. Tudi tukaj smo oduzeli vzorce. Eh, kmetje morajo registrirati vse oblike uporabe teh fitofarmacijskih sredstev. To je um, zavezujoče že pet let. Merci. Hvala. Sedaj pa gospa Delaje, ki so torej koordinatorji. Hvala. Še ne, mislim, da so bili prej kot poročevalci v resnici. Ne, ok, potem pa bomo sama. Torej, ne bi želela um, koga preskočiti. Hvala lepa, gospod predsednik. Sama bi se zahvalila vsem govorcem za zelo zanimive predstavitve. In moram reči, da je sedaj precej bolj jasno vse skupaj, ampak bi se rada še osredotočila na to, kar je povedal gospod Menaž. Kaj ti pravi, da se izpostavi ta razlika med eh, pripravki in pa eh, samo sestavino. Večkrat je omenil te ko pripravke in pa ne ocenevanje teh skupnih ko pripravkov, torej ko formulantov. Kot je rekel vse potem odvisno od homologacije držav članic. In to potem pomeni, da se države drugačno um, preobnašajo torej tega. In po drugi strani potem še EFSO in pa um, Evropsko raven trepaktivne čunkovine. Skratka, tromačenje ni enako posod, očitno. In gledajte, eden izmed ključev za rešitev prihodnosti je ravno to, da bi imeli enako obravnavo. Eh, torej aktivnih učinkovin in pa koformulantov oziroma sopripravkov. Kajti sedaj je zelo kompleksno vse skupaj ocenjevati na enoten način, ampak moramo res eh, tukaj biti odločni in nekaj narediti. Moramo zgrabiti bika za roge. In torej eno so finančna sredstva, eno so človeški viri, uh, mislim, da finančna sredstva gotovo niso zadostna za to, kar potrebujemo in res lahko vprašamo, ali vlagamo zadosti vse to, kajti res mislim, da se bo treba zelo potruditi, da bi stvari razčistili tukaj. Torej, kaj um, ste razmišljali o tem, kakšne so možne rešitve, um, o čem ste razmišljali v svojem poročilu. Hvala lepa, gospod Menaž. Najprej vam lahko povem, da lahko potrdim vse, kar ste dejali. Strinjam se, določene molekole so inertne, ločene pa so aktivne. Ena rešitev je, da bi vse te molekule obravnavali kot aktivne ali sestavine v pesticidih, ampak to je problem, ki se ne uporablja samo pri ugotavljanju toksikološkosti ali toksičnosti pesticidov, ampak se uporablja tudi pri preverjanju kozmetičnih izdelkov. No, zanimivo je to, da je uredba včasih popolnoma neznanstvena, kajti določene snovi so aktivne v določenih izdelkih, ampak ista snov je uvrščena med neaktivne snovi v drugem izdelku. Poskrbeti moramo, da se oceni vse snovi, seveda vse sestavine, ampak za to pa potrebujemo podatke o njihovi lokaciji, kje so in seveda vedeti moramo, kakšne so formulacije. Pesticidov tega zaenkrat ni, potrebujemo pa tudi ostanke v okolju. Imamo sicer nekaj študij, ki kažejo, da je mogoče najti ostanke tega v okolju, ampak eh, obstaja zmotno prepričanje, da je to biološko razgradljivo in da to ni relevantno ampak uh, zadeve niso bile ustrezno preizkušene. Preprostih rešitev pa ni. Zato um, priporočam ta celovit pristop, kajti nepraktično bi bilo, da bi preverili vse te formulacije. Še ena rešitev, ki jo nisem omenil, pa je naslednja. Lahko bi ocenili niz reprezentativnih formulacij, to bi bile referenčne formulacije, ki bi jih lahko ocenili glede na kratkoročne učinke in tako naprej. Lahko bi določili torej niz referenčnih formulacij. To bi predstavljalo neke vrste seznam snovi, ki se najbolj uporabljajo v kmetijstvu. To bi bil prvi pristop, čeprav ni idealna rešitev. Hvala. Merci, madame Drey. Oui. Hvala, gospod Dreve, še enkrat. Ja, uh, še eno dodatno vprašanje. Torej, tukaj ste marsikaj našteli, ampak gledajte, ko gre za ocenjevanje, gledajte, pri pesticidih imamo metodo, ampak pri zdravilih pa ni čisto jasno. Tudi tukaj bi lahko razširili ta, eh, ta obseg. Pravite, te proizvode bomo našli marsikaj v pripra eh, kozmetičnih pripravkih in podobno. in redu, kot rečeno, torej, eno so financijska sredstva, drugo so kozmetični pripravki, um, ni enotnega pristopa. Če potrebujemo previdnostni pristop, potem mislim, da moramo predvsem bolj razmisliti o tem, kako vse skupaj poenotiti. La, lahko si ogledate analize tvegan z drugih področji in razmisliti o tem. Pri analizi tvegan v zvezi z zdravilje je recimo pozitivno to, da so vsi poizkusi registrirani tako da bo prosilec moral prosilec za avtorizacijo moral registrirati vse teste. Vsi testi so registrirani in ne morejo kar tako zavreči določenega dela testa. Vse je pregledno, to je torej pomembno. In pa še en vidik je pomemben, nekatere izmed teh sestavin testirajo izolirano, imajo svoje profile, svoje varnostne profile, niso pa testirane v kombinirani obliki, tako kot jih najdemo v naravi. Eh, potem gre seveda tukaj tudi za onesnaževalce, za samo čisto substanc. Eh, tako da na podlagi tega lahko izračunamo najviše možni dnevni vnose za neko posebno sestavino. Hvala lepa, da no, tukaj se malce sproti učimo. In seveda moramo reči stvari takšne, kot so, torej reči bab o bab in prav je, da dosego napredek um, na vsak način. Naše agencije že vse skozi delajo na teh področjih, tudi na evropski ravni, pa tudi na nacionalni ravni, o tem smo že govorili. Prav je, da se uh, sistematično odzovemo na vse te probleme. To je sploh smisel celotnega vprašanja. Gospa Kutran, na mesto gospoda um, Poša, torej v imenu SND. Thank you, the panel for, um... Hvala predsedujoči, hvala panelu za te predstavitve. Imam uh, vprašanje za predstavnika King's uh, College v Londonu glede prisotnosti endokrinih motilcev v nekaterih fitofarmacevskih sredstev. Uh, predvsem v primeru glifosata. Potem zanima me tudi, kaj menite, kdo bi moral plačati za ocene tvegan oziroma raziskave glede dolgoročnih ostankov fitofarmacevskih sredstev uh, v uh, organizmih. Potem, kar se tiče grobih podatkov, rekli ste, da eh, s temi ne morete polno oceniti toksičnost glifosata. Predvsem nimamo študij, ki bi preiskovali dolgoročne učinke glifosata in pa gnojil, ki temelijo na glifosatu. Eh, pri teh testih bi morali preveriti tudi biomarkerje kar se tiče endokrinih uh, motilcev in tako naprej. In pa v svojem znanstvenem mnenju ste rekli, da ocena aktivnih snovi v fitofarmacevtski sredstev ni dovolj, se s tem ne moremo oceniti splošne toksičnosti nekega sredstva. Eh, tako ne moremo odkriti kroničnih bolezni eh, metabolizma. Eh, tudi ne moremo oceniti, v kolikšni meri so tukaj sebovani endokrini motilci. Torej, ali menite, da so trenutni kriteriji, ki jih imamo na evropski ravni, dovolj za soočanje z tem problemom? In pa bolj specifično, ali menite, da bi glifosat morali ponovno oceniti, testirati, ko bodo začeli veljati nove kriteriji novembra 2018? Ja, ja, mislim, da bi morali ponovno oceniti glifosat, prav gotovo, kajti tukaj nam manjka podatkov. kar se tiče endokrinih motilcev, um, ocen glede tveganja. To je sicer napredek, niso pa te ocene dovolj. Nekateri učinki namreč niso ocenjeni pri tem, recimo uh, potencijalni diabetogenski učinki ali pa druge kronične bolezni. In če bi morali izvesti En test je to ravno takšen test, ki bi že prenatalno preveril dolgoročno toksičnost. Samo, če bi skozi celoten življenjski cikl sprem, spremljali učinke teh snovi, potem bi dobili popolno sliko. Pri glifosatu so že bili ugotovljeni endokrini motilci. Eh, ameriški organi sicer niso ugotovili, da bi imeli, um, da bi glifosat vseboval uh, endokrine motilce. Tudi meni se zdi, da glifosat sam po sebi ne more biti endokrini motilec, ampak ne moremo biti popolnoma uh, prepričani v to. Spet tukaj nimamo diabetogenskih učinkov in tako naprej, tudi na učinek na. Eh, na mikrobiološko sliko v črvesju, in tako naprej. Skratka, do sedaj nimamo dokazov jasnih dokazov za to, da bi glifosat bil endokrini motilec. Merci, uh, la... Hvala za ta odgovor. Mehitar? Uh, thank you, Chair. I also have a, a... Hvala. Imam vprašanje za gospoda Menaža. V tem odboru veliko govorimo o neodvisnosti strokovnjakov in pod vprašaj postavljamo vse, kar financira industrija. Zato vas sprašujem, ali menite, da financiranje strani industrije spodkopava zaupanje javnosti v rezultate študij? Vi in vaši kolegi ste pripravili študije, ki jih je sponzorirala industrija čeprav uh, ekološka industrija, organska industrija. Zakaj bi recimo javno zaupala v vaše raziskave, če jih financira industrija? Jaz nimam nobenega finančnega konflikta interesov. Vse študije, ki smo jih eh, pripravili, torej tudi če smo dobili fi, vir financiranja Torej, če moram razkriti moje finančne vire, moja plača prihaja iz eh, Zveze za trajnostno hrano. Tukaj ne gre za industrijo ekološkega kmetijstva. Eh, to je nekaj popolnoma drugega, kot pa, ko neka industrija želi forsirati svoj proizvod, eh, želi študije v zvezi z tem proizvodom. Jaz izvajam neodvisne preiskave, ne pripravljam zakonodaje, ne pravim, da bi moji toksikološki testi morali biti osnova za regulacijo proizvodov, skušam pa nekako uh, ponuditi neke rešitve za vrzeli, ki smo jih odkrili pri tovrstnih testiranjih in študij, študijah. Torej, mene financira nevladna organizacija, ki se zauzema za trajnostno kmetijstvo, ne pa nujno za ekološko kmetijstvo. In to je pomemben podatek. Merci. Euh, Liv Wierling. Hola, Liv Wierling. Ik heb ook een vraag voor meneer eh, Mesnaž. Hvala. Tudi sama imam vprašanje za gospoda Menaža. In sicer se navezujem na vprašanje koordinatorjev. Če bi torej upoštevali raziskave o glifosatu, bi ugotovili, da je ta vsebo, vsebovan v 705 različnih proizvodih. Eh, gre za proizvode, kjer eh, so takšne aktivne substance ali pa tudi kakšne druge substance. Pripravljena je bila študija, Rekli ste, da je študija bila ustrezna, ampak niso pa preučili dodatnih učinkovin, ki so v teh sredstvih. Čeprav so te aktivne učinkovine, čeprav so te um, dodatne sestavine enako pomembne kot uh, glavna učinkovina. No, vi ste rekli, da v primeru fitofarmacijskih sredstev ne pride veliko v človeške organizme ali pa, življe, ali pa živalske organizme, ampak veliko pa jih ostane v okolju. Če je to res, potem bo to vplivalo na rastline, na kmete in pa na potrošnike, ki bodo slejko prej tudi prišli v stik z temi pridelki. In uh, v zakonodaji teh dodatnih sestavin uh, ne zasledimo pogosto. Ali menite, da bi zato morali spremeniti zakonodajo? Slišimo, da so včasih te stranske dodatne sestavine včasih bolj nevarne, kot pa proizvod sam. In potem bi se res morali vprašati, kakšna je tukaj situacija. Recimo uh, nafta, ko smo bili študenti, smo to preuča, preučevali uh, in smo ugotovili, da ima eh, tudi kancerogene sestavine. Tudi v nekaterih fitofarmacevskih sredstev imamo eh, takšne dodatne sestavine, včasih predstavljajo kar 35 do 50 odstotkov celotnega fitofarmacevskega sredstva. Ja, zakonodaja je zelo širok pojem, kaj ti upošteva različne vidike upravljanja s tvegani. Jaz sicer nisem strokovnjak na tem področju, ampak če želimo imeti bolj zanesljive teste, s katerimi merimo toksičnost fitofarmacijskega sredstva, potem bi morali upoštevati vse. Kaj ti tudi te sestavine uh, so lahko prisotne v tem sredstvu, so lahko prisotne v, ne samo v človeškem organizmu, ampak tudi v proizvodu in pa v okolju. In tega, to trenutno ni dovo, v dovoljšnji meri upoštevano pri obstoječih testih. Anja Hazenkamp. Hvala. Imamo vprašanje za gospoda Menaža. Ravno smo slišali predstavnika nacionalnega organa, ki je rekel, da obstaja dnevna izpostavljenost koformulantom. Če imate določene organske sestavine, recimo nafto, potem bi lahko uporabljali tudi to, če bi to bilo tehnološko izvedljivo. Imamo akrilfenol, toksilat in pa druge sestavine. Zato me zanima, ali moraš biti dnevno izpostavljen tem sestavinam, zato da čutiš posledice? Oziroma čutiš posledice tudi, če si dolgoročno izpostavljen uh, š, višjim količinam teh snovi. It is really on a case by case basis. Ja, to se seveda spreminja od primera do primera. Te sestavine imajo različne lastnosti. Nekatere so, imajo dokazano učinek na kmeta, ko uporablja te sestavine, ta sredstva. Tukaj gre za bolj akutne učinke. Nekatere izmed teh sestavin pa imajo posledice tudi v primeru vseživljenjske izpostavljenosti. Eh, in to v tem trenutku ni testirano, ni izmerjeno, nič ne vemo o teh sestavinah. Tako da tukaj bi res morali eh, to temeljito preučiti, če bi, lahko, če bi želeli ugotoviti, kakšen je dolgoročni, do, vseživljenjski učinek teh sestavin. Rivezi, hvala. Gledajte, ko vas poslušam, se mi zdi, da smo zelo podcenili učinek pesticidov na ljudi. Gospod menažer, eh, poslušal sem vas in naprimer govorili ste o koformulantih in pa sinergičnih učinkovinah in potem poslušal države članice, ki so odgovorni za to, da odobrijo proizvod. Ne, o tem se pa takrat nikoli ne govori. Torej, kaj ste točno študirali, me zanima, preiskovali? Potem, če se pogledam, Evropska unija je pročila talolamin eh, koformulant in eh, so rekli, to je zelo nevarno. Vi pravite, da je to morda, ne vem, tisočkrat bolj toksično kot pa glifosat zaradi sinergij skupnih učinkov. In gledajte, tukaj Belgija, Španija, Romunija, države članice, kaj vi, ali ste vi identificirali te koformulante? Ali ste gotovili, primer, da imajo določen proizvod eh, stokrat bolj stropen in učinek kot pa glifosat? Torej, kaj počnete države? Kajti tukaj se sprašujemo, tukaj moramo zaščititi evropske potrošnike, njihova zdrave če Evropska unija tukaj preverja samo aktivne črnkovine in če potem vidimo, da veliko skupnih proizvodov, ki ima še toliko bolj toksične učinkovine um, za živali, za ljudi, za rastline, kaj potem? Glejte, vi ste zelo odgovorni za vse to. Ali imate zadosti sredstev, ali veste, kje so vse te sestavine v proizvodih, kaj je vse v proizvodih, ali lahko sploh rečete, ta in ta proizvod je prenevaren ali pa ni. In še nekaj, ko sem še na tej točki. Francija, pri Danovem minu ugotovila, da je ta sestavina nevarna pri uh, konformulantih. Naprimer, Francija je prepovedala 120 proizvodov s to konformulacijo. Kaj pa je naredila Belgija ali pa Španija ali pa Romunija? Ali ste tudi vi prepovedali te proizvode, ker so bili preveč nevarni za ljudi? Ali ne? Glejte, ta proizvod ali pa vsi proizvodi so pristojnosti držav članic. Ali ste prepovedali kakšne proizvode in na kakšni podlagi, če že? Hvala lepa, gospod Menaš, in potem še druge agencije oziroma organe, prosim, gospod Menaš. Ja, se strinjam, ampak bi dodal v nekaterih primerih. V nekaterih primerjih bi bilo enostavno najti rešitev pri testiranju teh proizvodov, kajti potem bi vedeli, kakšna je njihova toksičnost. Ko sem primerjal devet komercialnih eh, sestavin za glifosatov, sem ugotovil, da so te sestavine bile včasih veliko bolj toksične kot pa glifosat sam. če bi imeli več podatkov o tem, potem bi lahko izločili kakšno sestavino, to prepovedali za trg, ne da bi, tem, ne, da bi ob tem posebno vplivali na trg. Toliko imamo teh sestavin, da bi lahko jih nekatere izmed njih prepovedali. Pole euh, Spanja. Gospod Hozmira Suarez, uh, torej najprej Španska agencija, prosim. Hvala. Ja, menimo, da imamo informacije v zvezi z sestavinami fitofarmacevskih sredstev. Španija ima se z nam 24 dodatkov, 8 nečistih sestavin in pa dveh sestavin, ki imajo eh, vlaknine, ki so škodljive za zdravje in zaradi tega jih je Špansko ministrstvo za zdravje prepovedalo. Kar se tiče prepovedi proizvodov na osnovi glifosata, ki bi vsebovali taloamin, nimam natančnih podatkov v zvezi s tem. Ampak mi smo svoj čas prepovedali več kot 100 proizvodov, ki so vsebovali taloamino. In trenutno nimamo nobenega takšnega proizvoda ki bi bil v uporabi v Španiji in bi vseboval to sestavino. Gospa Gabor, torej še romunski organ, oziroma potem še naslednji, vsi trije. Mikrofon, domnule prešedinte. Uh, Romunija nu există o, o listă cu aceste substanțe. Hvala. V, Romini, v Romuniji nimamo takšnega seznama sestavin, ki so škodljive za človeško ali pa živalsko zdravje ampak upoštevamo vse ocene, ki jih dobimo iz drugih držav članic, vse, vsa poročila iz posameznih con. In kar se tiče glifosata, trenutno nimamo proizvodov z talaminom. Vsi ti proizvodi so bili umaknjeni z trga. Gospod Tribuš je belgijski organ. Ja, dank u wel. Um, ja, ook in België zijn alle hulpstoffen gekend. We hebben van alle formulieren. Torej, mi imamo informacije o sestavinah fitofarmacevskih sredstev, ki so na trgu. Ni res, da ničesar ne vemo o teh sestavinah. Res je, da se ne pojavljajo pogosto, po ampak vseeno imamo številne študije tudi o tem. Študije, ki so preučile vpliv na uporabnike, na okolje in preučili smo rezultate teh študij. Tudi ko gre za te tako imenovane dodatke. Če imate torej neko formulo, lahko preučite vse sestavine. Mi smo pa izpostavljeni samo končnemu rezultatu te formule. taloamin. Ja, to je bilo vsebovano v fitofarmacevskih sredstev, sredstvih na osnovi glifosata, ampak potem smo to prepovedali v Evropi. Obstali so tudi alternativni proizvodi, ki so uh, bili na razpolago. Lahko prepoveste določene sestavine, ampak potem morate vesti, kaj jih bo domestilo, ali bodo te sestavine bolj varne, če ne bi prišli do napačnih rezultatov. In pa seveda obstaja tukaj tudi možnost uporabe manjše količine učinkovin. Ta taloamin poveča učinkovitost glifosata. Če bi torej to sestavino črtali, potem bi morali povišati vsebnost glifosata tako da bi to imelo prav tako kontraindikativne učinke. Ja, lahko izvajate teste toksičnosti. Uh, ampak to je vse skupaj zelo kompleksno. Ne moremo preprosto uh, črtati neke sestavine in nadomestiti za drugo, ne da bi potem uh, vedeli, kakšne posledice bo imelo to. Se pravi, v Belgiji že imamo seznam prepovedanih dodatkov. Ja, torej, Španija, Romunija, Belgija, imate različna stališča v Španiji, pravite, da niste prepovedali snovi glede teolomina. Torej, če je neka država to prepovedala, druga pa ne, potem je to problem. V eni državi je prepoved, druga pa ne. Ne vem, potem je problem v prevajanju. Niste rekli tega, pravite. Ok, prav. Belgija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 ko gre za dodatke, je treba o teh obvestiti pristojne organe v skladu z uredbo RIČ. Eh, če bi želeli to uporabo razširiti, potem bi to vključevalo določene stroške. Morali bi to izvajati za vse kemične substance, uh, v obsegu eh, riča. Mi preučujemo samo toksičnost končne mešanice, torej celotnega proizvoda, ki je dan na trg. Če bi preučevali vsako posamezno sestavino, vsak posamezni dodatek, uh, Če bi ugotovili prisotnost substanc, ki so toksične in niso dovoljene, bi lahko zahtevali za več informacij o tem, lahko bi odkrili, da gre tukaj za problem in potem od prizvajalca zahtevati podatke o tem. Ampak to se ne, sooča, eh, to se ne dogaja sistematsko. Mi pravzaprav preučujemo samo celotno mešanico, ki je dana na trg in je uporabljena. Merci. Hvala, gospod Donano. Hvala lepa, predsednik imam vprašanje za tri predstavnike nacionalnih organov. Gre za načelo medsebojnega priznavanja med državami in pa člani istega območja. To pomeni, da če ena država odobri proizvode, se to potem razširiti na druge države iz istega območja, razen če um, ni upravičenega nasprotovanja strani druge države. No, ampak PRS, raziskovalna služba parlamenta, izpostavila to, da ti nacionalni organi se soočajo z omejitvami na tem področju. Sploh zato, ker ni zadosti sredstev in ker um, je upravno breme prejetirano. Naprimer v Franciji, um, mi smo del tega območja juga, um, potem imamo, ne vem, um, Cipr, Grčijo, Bolgarijo in eh, te države nimajo enakih sredstev. Francija ima več sredstev in več pristojnih organov. Uh, Torej, ali tudi vi vidite te omejitve pri načelu vzemnega priznavanja v Evropski uniji in kaj to pomeni za tveganje, za zaščito javnega zdravja? Hvala. Hvala. To je morda za španski organ vprašanja. Hvala, gospod predsedujoči. mi v okviru vzajemnega priznavanja izvajamo ta postopek. Tako pogosto, kot je to pač možno. Ja, obstajajo tudi izključitve, prepovedi, po eni strani na ravni celotne cone, po drugi strani pa moramo določene sestavine izločiti, zato da lahko spoštujemo um, zahteve iz inštrumenta vzajemnega priznavanja. V Španiji so, so bile sestavine, ki so bile dovoljene v okviru vzajemnega priznavanja, ocenjene strani Ministrstva za zdravje. To se nam zdi, postop, da, zdi se nam, da je to postopek, ki ne ogroža drugi držav članic, ki je del tega sistema vzajemnega priznavanja. To je učinkovito orodje za zagotovitev uh, varnosti proizvodov za trg, če so seveda kriteriji in pogoji v dveh državah članicah podobni. Romunska agencija. Hvala. No, v Romuniji je pač tako. Če je podeljeno dovoljenje v enem območju, potem to mi priznavamo, za druga območja pa eh, morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Ocenimo dosej in potem se ugotavlja, ali so bili upoštevani enaki pogoji, ali so bili. Eh, ali so bila upoštevana enaka sredstva in tako naprej. Izhajamo torej iz ocene referenčne države članice. Ta država članica je upoštevala vse študije in potem seveda tudi mi zaupamo v to. Tako to deluje z vzajemnim priznavanjem. V Romuniji to deluje dobro, to je naš odgovor.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 odobrimo nekatere proizvode v skladu z medsebojnim priznavanjem in imamo enako ceno tvega. To torej, je mi samo potrdimo to, kar je že storila druga država. Če je bila opravljena cena tveganja, potem to upoštevamo in potem odobrimo ta proizvod za Belgijo. Tukaj to pomeni odročne koristi. Treba je medsebojno priznavanje gledati kot eh, sistem. Torej, to medsebojno ocenovanje je zelo pomembno uh, imaš ocenjene na ravni EFSE, ampak potem, če dobiš rezultate iz drugih držav in če imaš medsebojno priznavanje, potem nam to mogoče določeno usklajevanje. Morda se ne bomo čisto vsem strinjali uh, med seboj, ampak vendarle mislim, da lahko poštemo številne prakse tudi iz uh, drugih držav. In tako lahko marsikaj zboljšamo. Včasih se pojavijo težave, tudi pri usklajevanju, to je res, prav tako je treba narediti nekaj dela, da bo vse bolj enotno. Ja. Ampak mislim, da to je dober način, kako se tudi izpostavijo težave pri usklajevanju, tako da lahko sodelujemo. Torej, ima to tudi pozitivne plati. Ni vse tako slabo, kot se morda zdi. Merci, Dornano, vole... Hvala, gospod Dornano. Želite še uh, kaj dodati? Hvala, Romunija najprej. Uh, mislim, da tukaj res imamo razliko v stališčih. Se pravčujem, gospa, ampak vaš odgovor ne vem, če je bil ravno dober, oziroma ustrezen. Ja, Oui, il y a une différence entre les pays. Ja, obstajajo razlike med državami, seveda. Kaj ti proizvodi niso isti posod. Hvala. Želite še kaj dodati? romunska agencija. Hvala. No, sredstva, ki so dovoljena v Romuniji z enako sestavo, imajo enako dokumentacijo kot podobne izdelke v drugih državah članicah. V Romuniji nimamo drugačnih izdelkov, drugačnih sredstev dovoljenje se podeli na centralni ravni, upoštevajo se enake danosti, torej podnebne danosti in tako naprej, in vse to preverimo. To so vse vidiki, ki jih upoštevamo pri medsebojnem priznavanju. Imamo torej dovoljenje v Romuniji ne dajemo dovoljenj za izdelke, za katere v Romuniji naprimer ni škodljivcev ali ki bi se uporabljali pri rastlinah, ki jih nimamo v Romuniji. Hvala. Hvala za da pa GDI. Tudi drugi poslanci torej lahko še povedal svoje mnenje. Gospa Ruš bo začela, beseda je vaša. Uh. Ms. Nash, ich, ich habe noch ein paar Fragen an Sie. Wir Hvala, ja. Imam nekaj vprašanj za vas. Govorili ste o pomožnih snoveh. Za vas je jasno, podatkov ni dovolj. Premalo se preučujejo te snovi in države članice to obravnavajo na različne načine. Španija ima seznam Romunija postopa drugače. Gospod Tribu iz Belgije pravi, da ni dovoljen za nevarne pomožne snovi, zato ker tisto, kar je potrjeno, sploh ni nevarno. Enkrat ste dejali, da upoštevate samo tiste snovi, ki končajo v človeškem telesu. Na zadnji javni predstavitvi pa smo slišali, da se pesticidi povezujejo celo z prahom in da jih vdihavamo. Torej, pristopi so zelo različni. Gospod Menaš, ali lahko rečete, da so vsi, vse oblike pomožnih snovi, ki so dovoljene, neškodljive, ali menite, da to nekako ne pride v človeško telo, kajti tega si ne morem predstavljati. Kajti govorimo o homogeni snovi in te snovi lahko pridejo v naše telo na različne načine. In zanima me, kako bi vi priporočali, da države članice obravnavajo te pomožne snovi. Ali je smiselno, da imamo tako različne pristope, ali pa bi bilo boljše, če bi vse skupaj harmonizirali? zato da bo vse izhodišče enako. Hvala, gospod Minaž. No, težko rečem. Uh, torej, ali so nekateri proizvodi strupeni uh, ali ne, um, torej, ali so okolje ali ne. Tukaj ni jasnih podatkov. Države so prišle do določenih podatkov, ampak to ni dostopno javnosti. Sam sem znanstvenik, zato ne more tega komentirati. Sam podpiram usklevanje, kajti imamo uredbo o aktivnih načeljih na evropski ravni in ne vem zakaj koformulantov ne bi regulirali na evropski ravni, kajti včasih ti koformulanti so lahko tudi aktivna učinkovina um, in obratno. Torej, Naprimer, včasih imamo določene sestavine za poščene, druge so biorazgradljive, ene ne, ene ja, ampak vse je v bistvu mora biti enako obravnavano, enako regulirano. Zato, ampak kot prvo potrebujemo več podatkov, tako da bomo vedeli, kakšen je status strupenosti določenih koformulantov oziroma teh koproizvodov. Hvala. Imenovo Juguš. Ali imate vtis? da se države članice po, preveč posvečajo pomožnim snovem, ne pa celotnemu izdelku, celotni formuli izdelka. To je težko vprašanje, ker nisem seznanjen z vsem, kar se dogaja v državah, ampak mislim, da počnejo to, kar se od njih želi, zahteva. Moramo izboljšati predpise in potem lahko pridemo do bolj zanesljivih testov za strupenost in eh, tudi povečamo preglednost. Sedaj ne morem komentirati pristopa držav, kajti ne vem točno, kaj počnejo. Hvala. Merci, torej, ogromna naloga pred nami. Gospa Ajuza. Gracias, Hvala, gospod predsedujoči, hvala lepa vsem eh, gostom, kaj ti podali so številna pojasnila. Jasno je, da EHA in EFSA ocenjuje ta eh, aktivne učinkovine države članice končni proizvod in zato pač obstajajo ti različni rezultati, ki smo jih dobili pri nekaterih analizah tveganja, konkretno v primeru glifosata. Gospoda Beznasa sprašujem če so, te, če so ti dodatki, ki ste jih vi preučevali, toksični sami po sebi, oziroma obstaja neka sinergija med dodatkom oziroma aktivno učinkovino, ki se uporabijo v končni mešanici. In v tem smislu, ali bi bilo smiselno podeliti avtorizacijo za vsako posamezno učinkovino v povezavi z dodatki, torej pozitivni seznam in pa negativni seznam bi lahko imeli. Tolmači bi bili hvaležni, če bi poslanka govorila v mikrofon. Hvala. <clears throat> Torej, če bi se odpovedali vsakršni sestavini, potem pač ne bi mogli uporabljati nobenega fitofarmacijskega sredstva ali pa zdravila. Ampak tukaj treba pač iskati najbolj izvedljive rešitve. Gospod Menaža, res je, vsaka sestavina pesticidov, vsak pesticid bo lahko potencijalno strupen sam po sebi. Ne bomo prišli do nečesa, kar bo čisto varno, to je pač nemogoče. Potrebujemo pesticide na nek način. In mislim, da moramo zmanjšati njihovo porabo, razumno jih moramo uporabljati, ja, ampak glavno vprašanje je še vedno, ali so veljavni smiselni ti testi toksičnosti in pa ali je zagotovljena preglednost. Umenili ste prej sinergijo med aktivnimi načeli in pa adjuvanti, dodatki. No, prav zato obstajajo ti dodatki. Ti dodatki so koformulanti tako se poveča penetracija ter pa stabilnost um, določenih načel. In zato gotovo bodo ti odjevati tudi prinesli skupne učinke. Ni pa jasno, ali bo ta kombinirani učinek relevanten za zdrav ljudi. Pri glifosatih, naprimer, ni bilo dokazanih eh, sinergij med telominom in pa glifosatom in problem je bil v strupenosti telomina. In torej težko stvari posplošujemo, vse je bolj ad hoc, po posamečnem primeru. To, da imamo seznam koformulatov za vsak pesticin, pesticid in pa um, črni seznam adjuvantov, to je morda potencijalna rešitev. Če vemo, da je nekaj strupeno, potem lahko tudi lažje si predstavljamo, kakšna je interakcija. Hvala. Merci, merci, Hvala, gospod Menaž. Gospod Juzo, še kaj? Ne. Uh, Vajc. Zuerst ein, äh, ein Kommentar an. Hvala lepa. Najprej komentar gospodu Pesonu. Sem predsednik Zveze kmetov. Mene ne zastopajo. Mene ne zastopate. Mi nismo torej v vašem eh, taboru. Govorite torej o svojih ljudeh, ne pa o vseh kmetih. pravite, da bi lahko poskusili delati s pomočjo kolobarjenja ali z drugimi ukrepi, pridite kdaj v Avstrijo. Zdaj pa imamo vprašanje za romunsko predstavnico. Konkretno vprašanje, kako naj zaupamo v pristojnosti in kompetenco vaše agencije, če velja naslednje. Ne v nikotinoidi. Vsako leto Romuni to zahtevajo, da bi eh, za njih veljala izjema, da gre za sprejemljivo tveganje, čeprav je EFSA prišla do sklepa, da je tveganje za neonikotinoide nesprejemljivo, še posebej za čebele. Naprimer, zakaj določene metode, naprimer eh, kolbarjenje in fermuni, niso uporabni v Romuniji? To mi pojasnite. Eh, romunska agencija. Eh, Hvala. Razumem vaše stališče. Ampak povedati vam moram, da v Romuniji veljajo posebni pogoji glede prsti in podnebja. Na jugu in vzhodu imamo te škodljivce, še posebej se tam proizvajata sončnica in repa, zato se tam v izrednih izmera, razmerah lahko uporabljajo specifična sredstva. Druge alternative ni bilo. Lahko bi poskusili in poskusili tudi smo, preizkuse smo izvedli in ugotovili smo, da noben pristop ni tako dober kot ta. Imeli smo možnosti, da bi uporabili druge izdelke, ampak ti niso bili tako učinkoviti. Videli smo, da so učinki na fauno potem eh, mnogo bolj negativni. Hvala. Dvomim, da je podnebje v Romuniji tako drugačno pred štirimi tedni sem bil tam, to res ni sprejemljivo. Takšne podnebne pogoje imamo tudi v drugih delih Evrope in nujno je pri vas vsako leto. Prav gotovo obstajajo druge metode. DDT je bil zelo učinkovit na področju kmetijstva, ampak eh, dobro, posledice poznate vsi, a ne? Prosim, gospa. Eh, Saštitska, uh, eh, vas. Hvala lepa. Podnebni pogoji. Temperature v obdobju zime so specifične in to izredno dovoljenje ni nekaj, kar bi si izmislili mi. To so zahtevali kmetje. Zdaj pa kolobarjenje. se to se počne. Sicer ne stotodstotno, ampak to se počne. Imamo kmete, ki to lahko izvajo, to so dobre kmetijske prakse in včasih je celo tako, da so za to izpolnjeni pogoje, zato se uporabljajo te metode. Sveda gre pa tudi za določene oblike odpornosti. Kaj lahko storimo še tukaj? V Romuniji potrebujemo kmete in zaščititi moramo tudi proizvodnjo. Hvala, da nam bo smete. Ko govorimo o nikotinoidih, um, govorimo o semenih, ne pa toliko o obravnavi. No, ampak gledajte, vemo, kako so eh, stvari v Romuniji bila je sprejeta odločitev, veliko bi potem različnih vprašanj, eh, tudi tukaj, ampak kakorkoli že, naša naloga je, da gotovimo, kako bi pač upoštevali različne odločitve, da bi izboljšali celotne razmere na ravni Evropske unije. To ni moj odgovor, samo pač želim dodati. Tukaj gre za opraševalce pri Niko Katenovidih tudi raziskovalci niso prišli do enotnega pristopa, naprimer to velja tudi pri čebelah, ki ne najdejo panja in potem umirajo. Tukaj naprimer, imamo tudi Romunijo, morda torej, posebno vrsto čebel, ki je bolj odporna, ampak potem se svi po svoje odločili, pač v Romuniji, glede na specifične uh, pogoje. Ampak sedaj moramo o tem razmišljati tudi na evropski ravni. V prihodnosti, torej mislim, da je bolje, da se agencije bolje koordinirajo, tako da bomo prišli do bolj enotnih. Eh, prilagojenih odgovorov na evropski ravni. Ampak odločitev je bila sprejeta in mislim, da uh, smo dobili odgovor, torej gospa Vink. Vrah sluit eigenlijk bij uw opmerking aan. Hvala. Gospod Andrija, bi se kar navezala na vaš komentar. sedaj v bistvu se pri kmetijstvu upravlja preiskave, pričuje pesticide, ampak torej, pesticidi so en problem, ko formulati ti so pripravki, so pa drug problem. In mislim, da v Evropski agenciji za zdravila je veliko strokovnega znanja glede ko formulantov. Vemo vprašanje, ali res mora vse početi ločene agencije? Morda bi lahko ubrali drugačen pristop. Naprimer, nekatere ziskave bi opravili um, ravno tisti, ki imajo specializirane laboratorije, morda bi lahko združili te različne naloge. Morda se mora agencija dogovoriti, torej, ali bo vse ločeno preiskovano, ali pa bi lahko stvari združili, poenotili, potem bi lahko poenotili podatke, lahko bi se tudi, naprimer, iz sektorja, ki se ukvarja z zdravili, farm farmacijskega sektorja, iz tam bi lahko dobili več podatkov, lahko bi potem dobili tudi več specialističnih analiz v Um, tem sektorju, tudi iz sektora zdravil. Skratka, mislim, da bi lahko stokono znane iz zdravil lahko probili tudi pri teh fitofarmacijskih sredstvah. Ja, gledajte, danes um, smo tukaj, um, bomo potem čez par mesecev, bar stasim, pa vi boste pripravili poročilo, gledajte, tudi druge stvari, ampak um, tukaj smo, ker smo med nami. Uh, Vi morda lahko to, kar omenjate, date v svoje predloge sprememb. Omenjate sredstva. Torej, mora vedeti, kaj storiti in kakšne se note. Glede, to, tu gre za to, kako bi dosegli čim večje sinergije pri sredstvih, pri človeških virih. Zakaj tukaj gre? Gre za to, da imamo v industriji, v zasebnih raziskovalnih laboratorijih veliko koncentracijo. Imamo nekaj gospodarskih um, družb, ki v bistvu vse obvladujejo. In potem, poleg tega, imamo javna sredstva, to pa je zelo bolj um, razkosano. Imamo štiri različne agencije in pa nacionalne agencije še zraven tega. In torej te se pa bolj slabo povezujejo in mislim, da bi lahko morda izboljšali te povezave. In torej ali bi lahko dosegli večje sinergije. Nekaj že imamo teh sinergij, ampak ali bo lahko to še izboljšali, to pravite. In potem bi bilo morda bolje, da bi um, se drugače povezali. Um, romunska agencija, oziroma um, romunska, španska, belgijska, tako površno redo. Da, je, je posibil. Da, to je mogoče. Obstajajo predlogi v tej smeri. Tehnično pa tega ne moremo kar tako skleniti. Potrebujemo podlago, na to pa bomo zadevo lahko bolj podrobno obravnavali. Pokompletirajmo. Ok, naj še dopolnim eh, to. Hvala za odgovor pravite, takšna so pravila. Ampak mi smo tukaj so zakonodajalci in poskušamo spremeniti pravila, če se nam zdi, da pravila niso ustrezna glede na trenutno stanje. Danes mislim, da bi lahko marsikaj izboljšali pri teh predpisih. To je tudi del naših nalog in to je tudi naš odbor, to je naša naloga mora poskrbeti za to, da bomo predložili elemente Evropske komisiji, da bo ta pripravila zakonodajne predloge, zato da bo situacija boljša, da bo protokol boljši in vse to seveda v interesu evropskih državljanov in tudi kmetov seveda. Sedaj pa Španska agencija. Gracias, señor presidente. Hvala. težko odgovoriti, kajti tukaj sta pomena dva vidika. Tukaj govorimo o več preiskavah, ki so bile zasnovane za drugačne cilje, ne za varstvo rastlin. In te informacije so torej bile namenjene za druge stvari, za druge dobritve. In če se daj spet upravljamo za druge stvari, potem bi to pomenilo velike spremembe v zakonodaji. Pa še nekaj, bile so upravljene znanstvene študije, bile so objavljene v znanstvenih revijah in tako dalje. Ja, res je tukaj bi razširili sinergije. Pojavljajo se nove informacije. v znanstvenih revijah, publikacijah. In to vse preučujemo. Želimo, da industrija predstavi dodatne informacije. Seveda se tukaj lahko potem pojavljajo tudi nove molitve. Skratka, poskrbiti moramo za pravo zakonodajo. No, ampak ima potem tudi nacionalne institute za um, raziskave, uh, ti tudi podpirajo te skupne tipe prizadevanja. To je pozitivno, poiskati moramo pravi pristop. Tako da bomo prišli do pravih informacij, je pa treba tudi spoštovati um, intelektualne pravice iz teh uh, študij. Hvala. Ja, dank u wel. Um, ja, eerst en vooral wil ik toch benadrukken dat ik. Voilà. No, najprej. Bi rekel, da ocene v zvezi s pesticidi so dobre, ampak seveda vse se lahko še da izboljšati. Lahko bi delili najboljše prakse med agencijami, čeprav so pristopi lahko različni. Tudi ugotovitve so lahko različne. Najbolje je, da se izmenjujejo dobre prakse. To bi bilo lahko dobro za vse, seveda, se strinjam. Hvala še nekaj. To sicer ni vloga predsednika, ampak glede, bi nekaj dodal. Tukaj so sredstva različna. Um, pogosto strokovnjaki pravijo, da ni za dosti sredstev. To marsikdo pravi. In to velja za evropske agencije, pa gotovo tudi za nacionalne agencije, torej da ni zadosti sredstva, predvidevam. In to je potem seveda problem. Ni pravega strokovnega znanja, ni zadosti možnosti. Kar potem pomeni, da um, je treba stvari bolj izboljšati. Ampak gledajte, na drugi strani imamo multinacionalke. Oni pa imajo ogromno sredstev, imajo ogromno strokovnega znanja. Torej, oni lahko marsikaj naredijo. Mi pa imamo javne raziskave, to pa je zelo razkosano. In to je lahko problem napram multinacionalkam. Prej sem govoril o tem, da tukaj malce čaramo, križam, kražam. Problem je v tem, da težko stvari med sebojno povežemo. Naprimer, mi težko z javno raziskavo gotovimo, um, kako je to molekulo, kako to vpliva na biotsko raznovrstnost in tako dalje mi kot zakonodajalci stvari pač poskušamo izboljšati, ampak um, gledajte, stvari vidimo, kaj se dogaja. Vem, živalske vrste izginejo, ptiči izginejo, umirajo in to se dogaja. In kot zakonodajalci želimo nekaj narediti, potem imamo previdnosti ukrep. In uh, potem, uh, naprimer, rodnost, ter pa nove bolezni, vse to je nekako dejstvo. In to je potem rezultat različnih dejavnikov. In mi vidimo, ok, tukaj je problem, kako stvari razrešiti za prid 500 eh, milijonov državljanov? Kaj bi lahko storili za to, da bi izboljšali to v interesu vseh državljanov? Torej, potrebujemo rešitve, ampak kako to narediti? Mislim, da potrebujemo sinergije, združitev prizadevanj. Tudi, naprimer, tako, da bi bolje financirali javne raziskave. Mislim, da mi lahko podamo predloge za to, kako se to storiti. In kot sem že povedal, se pravčujem, ker tukaj malce govorim, ampak gledajte, mislim, da tukaj seveda so kmetije, agencije, evropske institucije, vsi imamo podobne interese, eh, torej da sodelujemo, da nekaj naredimo na naši skupni ravni. Imamo tukaj predvsem evropske državljane, potrošnike, v njihov korist moramo delovati, moramo nekaj narediti. Eh, je pa treba poštevati novo kole, ki se razvija tukaj, ne vem, ne gre za francosko, špansko, belgijsko okolje, rumunsko okolje, um, niti evropsko okolje, ampak globalno okolje tukaj. In zato res moramo tukaj narediti, eh, moramo prositi odgovornost. Vem, torej, da sem to še um, nekoliko pretirano dopolnil, ampak kakorkoli že, gospa Konečna je naslednja. Zdaj, ja bih se dovolila se zapitati pana Pekipe Sonana. Uh, eh, Hvala, gospod eh, Pesaron. Uh, eh, prej ste dejali, da je treba bolje obvestiti javnost o, o novih tehnikah gojenja in tako se lahko z, um, tudi zmanjša potreba po fitofarmacijskih sredstvih. Kaj ste tukaj mislili s tem? Uh, bi lahko pojasnili, če prav razumem, vi želite, da se uporablja bolj um, GSO-ji, bolje to kot pa pesticidi. Ampak gledajte, ravno GSO-ji počasih vodijo to, da se na koncu bolj uporablja pesticidi. In pri GSO je treba poštevati potem tudi vpliv na okolje, na ljudi. Tukaj ni zadosti raziskav in morda je potem tudi um, gojenje tukaj bolj potencijalno tvegano, kaj ne? Hvala, gospod Pesonen. Uh, Hvala lepa za to vprašanje. Kot prvo, kakršnakoli metoda proizvodne, kakršnakoli tehnologija, uh, gledajte, ne rečemo, to je dobro ali slabo. Um, če je nekaj varno, ni znanstvenih dokazov, da GSO ali pa biotehnologija ali pa katerakoli metoda gojenja ni dokazov, da je nekaj po definiciji nevarno. Torej, mi preučujemo samo to, ali so potrošniki zainteresirani za te proizvode ali ne. Eh, to je naše formalno stališče. Nič ni dobro ali slabo, ampak mora biti pa varno. Potem pa se lahko potrošnik odloči, kaj želi storiti. Ali bo nekaj kupil ali pa ne. Kaj sem mislil s to pripomo prej? Okoli 70 odstotkov. In to je mednarodno gotovljena številka, med vsemi akteri. 70 odstotkov eh, vseh izboljšav pri produktivnosti uh, torej, eh, da proizvedemo več um, z, ma, z manjšim trudom, torej, da je donos večji, da je produktivnost večja. 70 odstotkov um, je odvisno od boljšega genetskega materijala v rastlinah in v živalih. 70 odstotkov teh izboljšav temelji na boljšem biogenetskem materijalu. In tukaj je ogromno dokazov, kjerkoli že, ni treba tega specifično spostavljati. To je znano, jasno. In mi sploh pri novih tehnikah gojenja, bi radi videli, da bomo so, vsako tehniko uh, eh, ocenevali glede na njihove uh, značilnosti. Torej, ali se lahko neka uporablja in kako, glede na njihove značilnosti. In tukaj imamo različne organizacije, um, torej petijske organizacije, tudi iz EU28, vsi člani se strinjajo, da moramo oceniti nove tehnike gojenja na podlagi individualnih značilnosti in tudi tvega, seveda, plusov in minusov. In zato mislim, da res lahko rečem, da verjamemo v trdno znanost, pravo varno znanost in mislim, da lahko marsikaj prispevamo v kmetijskem sektorju. Pa še nekaj bi rad eh, dodal, če dovolite, predsedujoči, glede reprezentativnosti naše organizacije. Mi smo prostovoljna organizacija, eh, ni nujno, da ste član eh, Kopa Kožeka ali pa drugih eh, članskih organizacij. Razen torej, če ne želite, to je vse prostovoljno. Ampak naše člani predstavljajo ogromno različnih sektorov, znanosti, praktično vseh držav članicah. In rad bi podaril tole. Imamo 45 eh, članov, ki podpira marsika, torej kmetijstvo, akvakulturo, gozdarstvo, vse te sektore v svojem notranjem delu. Naprimer pri, uh, pri neonikotinoidih uh, se pogovarjamo med našimi organizacijami, med našimi člani, sploh govorimo o tem, kako to vpliva na čebele in pa na polščine in okole. Skratka, res mislim, da lahko rečem, da Evropska kmetijska, kmetijska skupnost preko naših članov je zelo poglobljeno proučila vse to, torej kakšno je naše stališče pri neonikotinoidih, pri glifosatih ali pa pri drugih političnih polemičnih vprašanjih. Hvala. Merci, la parole... Hvala, Bart Stes. Zma, še nekaj, Bart. Še Katrina, želite še kaj dopolniti? Katrina? Ešte bi se zmenil te ti neonikotoidi. Omenili ste neonikotinoide. To je bil še en vidik, ki me je presenetil v odgovoru 56. Dejali ste, da se strinjate z prepovedjo snovi, ki ubijajo čebele, po drugi strani pa pravite, da se je vse ne odločal v zvezi s tem. in države članice naj ne bi imele toliko besede pri tem, čeprav je sprejeto mnenje, da bo to slabo vplivalo na sposobnost preživetja kmetov. Ja, oboje ne gre. To nima nobenega smisla. Povejte več o teh neo nikotinoidih. Vašega stališča ne razumem čisto jasno v zvezi s tem. Hvala. Hvala lepa. Prepričani smo, da je to tisto, kar je najbolj pomembno. Prvič, obstaja razlika med EFSO in Evropsko komisijo ter državami članicami. EFSA ničesar ne prepoveduje, ne predlagajo prepovedi. Oni pripravijo oceno. Pri neonikotinoidih, naprimer, je bilo ocenjeno, da se lahko pojavi tveganje. V primeru čebel tega ni mogoče izključiti, zato je pač to bila ocena. Komisija skupaj z državami članicami je potem ocenila ta tveganja in ta dva elementa moramo ločevati, zato podpiramo proces ocenjevanja tveganja in upravljanja tveganja. EFSA ne upravlja tveganja, ampak oceni tveganje. Pri neonikotinoidih lahko rečem, da smo v času ocene, ki jo je pripravila EFSA, dejali, da bi lahko tveganje zmanjšali, če bi predlagali ukrepe, ki bi lahko zmanjšali določena tveganja, tako da bi se tveganje omejilo samo na določeno uporabo in na določene izdelke. Naprimer, če imamo polščine, ki ne cvetejo. Rdeča pesa je primer tega. Naše mnenje je, da ohranimo neonikotinoide. Gre za to, da se obda seme, da se ne privlači žuželjk. In v primeru neonikotinoidov smo dejali, da je tveganje nekaj, kar je mogoče upravljati, če se uvedejo dodatni ukrepi. Kaj ti z vidika kmetov? Seveda želimo zmanjšati tudi izpostavljenost kmetov samih. Upam, da je zdaj jasna razlika med različnimi organi in med našim stališčem. Če pa seveda pravite, da obstaja veliko tveganje za en, dva, tri, štiri ali pet elementov, potem je vprašanje, ali je mogoče karkoli storiti za to, da bi zmanjšali tveganje pri uporabi tega izdelka. Mi smo menili, da je bila ocena tveganja za neonikotinoide negativna vendar menili smo tudi, da bi lahko nekaj storili, da bi zadeva lahko bila trajnostna. To je bilo naše stališče in naši člani se s tem strinjajo. Če se strinjam, izvirno stališče ni sicer soglasno sprejeto, ampak skoraj soglasno sprejeto. Hvala. Merci, la parole est à Bart Stess. Hvala, Bart Stess. Morgen begint in uh, België. Hvala, predsednik. Jutri se v Belgiji začnejo počitnice. Prepričan sem, da bo v naslednjih tednih na sto tisoče ljudi sedlo v avtomobile in se odpravilo proti vam, gospod Andrijo. Šli bodo v Španijo, Italijo in tako naprej. V preteklosti, gospod Pesonen, se je bilo treba ustaviti vsakih sto kilometrov, Zato, ker je bil avto poln insektov. Vetrobransko steklo je bilo tako umazano, da se je bilo treba ustaviti, zato ker je bilo toliko žuželjk na vetrobranskem steklu. Zdaj se to več ne dogaja, zato ker je v Nemčiji, naprimer, število insektov padlo za 75 odstotkov, tudi ptice izginjajo. V Franciji so izgubili kar četrtino ptic. Veliko dejavnikov je povezanih s tem, prav gotovo, ampak po študijah, ki jih berem, je mogoče sklepati, da je raba pesticidov s tem povezana. Vi ste predstavnik skupine, ki zastopa nekaj skupnosti kmetov. Kaj menite o tem opacu števila žuželjk in ptic? Je mogoče to zaustaviti s pomočjo vaših članov? Hvala, gospod Pesonen. Hvala, seveda, te pojave spremljamo tudi sami in v našem interesu je, da ohranimo biotsko raznovrstnost. Kmetje nikoli ne želijo imeti negativnega učinka na okolje. To je izhodišče. Zato želim povdariti tudi pomembnost trga, kajti kmetje bodo počeli to, kar pričakujejo trgi. Ko govorimo o žuželjkah in pticah, sem imel tudi drugačne izkušnje. Na moji kmetiji, letos pomladi, naprimer, se je na mojem polju nekaj zgodilo, kar je bilo nenavadno. To ni znanstvena študija, ampak to se je zgodilo meni. Ko sem se zgodil nekega dne maja, sem ugotovil, da je razlika velika. Lani nismo imeli ptic, zato ker je bilo vse zmrznjeno in tako naprej. Ampak letos pomladi sem se zjutraj zbudil. Odpravil sem se na polje in videl sem na stotine in tisoče ptic na polju, kjer ptic lani ni bilo. In tam so ptice seveda iskale žuželke in črve in tako naprej. Kaj sem želel povedati? Kot kmetje imamo več težav. Ne moremo izolirano govoriti o enem elementu in o drugem znanstvenega vidika je treba vse skupaj umestiti v širši kontekst. S tem se seveda strinjamo. V Evropi se ukvarjamo z vprašanjem, kako bi lahko proizvajali kakovostno hrano v skladu s pričakovanji ljudi in to na trajnosten način. Izbire ni. Varno je treba to storiti ampak eh, z enako količino pol, z enako površino in tako naprej. Imeti pa moramo seveda orodja za to. Evropsko kmetijstvo se spopada z velikimi težavami, s katastrofalnimi izzivi. Vi, predsednik, prav gotovo veste, kako je v vaši državi, v Franciji. Kmetije so na robu propada. Verjemite mi, da nismo zainteresirani za to, da bi uničili okolje, zato ker kmetje tam živijo. Kot vaš predstavnik za kmečko skupnost želim povedati, da bi raje videl, da moji otroci jedo zelenjavo, ki prihaja iz Evrope, ki je pridelano v skladu z našo zelenjavo, kot ne. pomembno je, da služimo potrošnikom, kako sem dejal, da jim ponudimo niz visokokakovostnih izdelkov. O tem sem seveda pripravljen govoriti z vami, institucijami in trgovinskimi partnerji. Zadeva pa mora biti gospodarsko izvedljiva. Pomagajte nam, prosim. Zato smo zavezani EU in parlamentu SKP je glavni vir političnih odločitev, ki vpliva na kmetijstvo. SKP ima veliko pozitivnih posledic. Dlje živimo, bolj zdravi smo, moje otroci so prav gotovo bolj zdravi od mene in zagotovo so za to odgovorne evropske politike, nacionalne politike in način, kako moja družina spoštuje te predpise. Prosim, pomagajte nam. Ja, ja. Hvala, za ceno gre. Zagotoviti je treba tudi ustrezne prihodke za kmete. Moje vprašanje pa je drugačno. Dejali ste, da v vaši organizaciji obstajajo delovne skupine, ki preučujejo različne vidike kmetijske politike in pridelave hrane. Vemo pa, da je v ZDA na sodišču postopek, kjer kmetje tožijo proizvajalce glifosata, vključno z Monsantom, zato ker so kmetje po uporabi teh izdelkov dobili raka. Vi imate toliko delovnih skupin, prav gotovo, katera preučuje varnost kmetov. Zanima me, ali se javljajo kmetje ali združenja v zvezi s s temi primeri. Ali je pa je to nekaj, kar ne obstaja pri nas? Hvala, prosim za odgovor, gospod Pesonen. Hvala lepa, gospod predsednik. Z veseljem bom odgovoril na to. Tudi sam sem imel pred desetimi leti maligno obliko raka. Vem, kakšna je situacija. Zato sem jaz zelo zavezan k temu, da bi zadeve bolje delovali. Ni treba moje motivacije postavljati pod vprašaj. Z nami sodeluje na milijone kmetov in povedati sem vam želel, da imamo 45 delovnih skupin in isto vprašanje obravnavamo z različnih vidikov in poskušamo pripraviti sklepe. Upoštevamo več vidikov in poskušamo zagotoviti, da lahko družine preživijo. Imamo fitofarmacevsko delovno skupino, delovno skupino za čebele, delovno skupino za polščine, živino in tako naprej. In ko smo pripravljali stališče v zvezi z nikotinoidi, smo delo opravili zelo temeljito. In vredno je v organizaciji stotine ljudi sodelovalo pri tem. Tudi negativne pomisleke smo obravnavali tako, kot je bilo treba. In vedno bom poskrbel, da bodo moji člani lahko prišli do besede. In jaz nimam kaj skrivati. 70 nacionalnih organizacij imamo, 45 delovnih skupin. Kaj še lahko sploh storimo? Razen tega, da vsa ta vprašanja seveda zelo natančno preučujemo. Pa to je bila zanimiva razprava torej pesticidi marsikaj razkrivajo v kmetijskem modelu. Um, vem, že v zadnjih desetletjih se je to razvijalo, ampak eh, sedaj vidimo tudi nove in nove opozorila. Kmetijstvo na globalnem eh, trgu um, je ena stvar, ampak gledajte, vse je zelo povezano, tudi s konkurenčnostjo, naprimer. Pogosto govorimo ravno o teh besedah konkurenčnosti. Dokam lahko gremo? To seveda lahko vprašamo. Nedavno sem bil pred par leti v Braziliji in tam sem bil na misiji, videli smo naprimer um, gojenje um, GSO koruze in pa drugih proizvodov. In potem, um, kaj se je zastavilo kot vprašanje? Kmetijski model, uh, pesticidi so v središču te problematike, modela. Torej, gledajte, konkurenčnost, to je pomembno, ampak kakšna konkurenčnost, potem kaj to pomeni za socialno-gospodarske dejavnike? In kot rečeno, mi moramo skrbeti za 500 milijonov državljanov in pa tudi za kmete, ampak niso vsi samo kmetje. Torej, vse je to povezano, kakšne standardi, zahteve, zahteve in standardi za um, državljane, pa tudi za politične stranke. Nekateri bolj liberalni se med političnimi strankami sprašujemo, kaj je sploh smisel liberalizma ali smo morda um, pretiravali s tem liberalizmom. Glede, pred 500 leti, naprimer, smo imeli um, toliko in toliko kmetovalcev v Evropski uniji, koliko imamo danes in kaj se je sedaj spremenilo v zadnjih nekaj desetletjih in uprit eh, česa, na škodo česa, potem koliko smo v zadnjih 50 letih ustvarili delovnih mest na račun SKP-ja, SKP koliko smo izgubili, marsikaj se tukaj lahko vprašamo. Eh, to je pač začetek razprave, o tej se bomo še leta pokvarjali in mislim, da pač um, to je model, in imamo evropski model kmetovanja, imamo pa tudi mednarodni model kmetovanja. Vse je zelo koncentrirano in to je lahko problem. Skratka, ali bomo mi kot evropski sektor sploh še konkurenčni napram Braziliji ali pa Mercosurju ali pa drugim, ali bomo konkurenčni napram Avstraliji, Novo Zelandiji eh, ali pa v primerjavi z nekaterimi drugimi državami. Um, veliko držav postalo močnejših, veliko um, manj močnih, ampak torej koncentracija pa konkurenčnost. Kako bo s tem? Mislim, da ne bomo vsega rešili sedaj v parih tednih. Gre za širšo strategijo na daljši rok. In gledajte, pesticidi so v središču tega modela. Moramo razmisliti o skupni strategiji za vse to. In do konca leta bomo pripravili poročilo vsem tem, tudi kakšna bo naša vloga, kako bomo prevzeli odgovornost. Torej, um, ali je zdravje prva prioriteta ali kaj drugega. Skratka, v prihodnosti bomo vse tem razmišljali, kakorkoli že. Hvala lepa vsem, res hvala lepa za vse vaše komentarje in vprašanja. Res zelo kakovostna razprava in analiza. Hvala lepa. Mislim, da uh, smo naredili korak naprej pri našem skupnem delu. In sem prepričan, da lahko pripravimo zelo specifične predloge za naše poročilo, ki bo izglasovano decembra um, 2018. In to bo upam, da v skupnem interesu 500 milijonov evropskih držav, ki jih tukaj predstavljamo v svojih funkcijah. Hvala lepa, hvala sploh članom, uh, hvala vsem, ki ste zdržali do konca. To je bila seveda težka razprava za vse nas, za vas in nas, eh, torej skupaj smo bili tukaj eh, v skupnem dobro, v skupnem interesu vseh državljanov. In torej sedaj lahko greste nazaj v svoje države. Ehm, in torej ehm, mislim, da je prav, da smo tukaj vsi predstavili naše kmete. Hvala lepa, hvala tudi tolmačem za delo, torej so zdržali do konca, do konca našega dela, ehm, torej še predvidenem času. Hvala.